Thanks. Morgen, liebe Kollegen. Dobro dan, dobro jutro, kolegice in kolegi. Prva točka na dnevnem redu danes do povdne je zagotavljanje neodvisnih presoj vpliva. Poročevalec je Giles Chichester. Eh, pozdravljen, Giles, eh, izvoli. Hvala, predsednik. So many of our colleagues assembled. Lepo je, da je toliko kolegov danes jutraj tukaj za razpravo o tej temi. Mika me, da bi govoril nekoliko dlje, tako da bi jih lahko prišlo še več. Kakorkoli že. Gospod predsedojoči, pred nami je, oziroma za nami je bila koristna razprava o tem mnenju, takrat, ko je bilo to še ne mnenje, se pravi v obliki osnutka pred nekaj tedni. In dejansko menim, da se stališča odslej niso ravno veliko spremenila. Moj občutek je, da bi bilo bolje počakati na nekaj predlogov, sprememb od kolegov, preden začnemo s podrobnejšo razpravo. Ampak samo na kratko, naj povzamem. Tukaj gre za mnenje o poročilo na lastno pobudo o presoje vpliva in o tem, kako zagotoviti, da bodo presoje vpliva neodvisne. Ta koncept močno podpiram. Mislim, da bodo tako presoje vpliva postale bolj verodostojne, bolj uh, objektivne in v mnenju je kar nekaj predlogov, kako to zagotoviti. Verjetno je najbolj zanimiv predlog naslednji. Eh, zakonodajni predlog se spreminja, eh, ko gre skozi odbore v parlamentu in ocene oziroma presoje vpliva bi se morale ažurirati pač v luči sprememb, eh, ki jih doživlja besedilo. Mislim, da je to pameten predlog, ampak eh, strinjam se, da je to kar težko pač glede na časovni okvir, v katerem običajno delujemo. Če želimo imeti zanesljive informacije, eh, Eh, če želimo biti ustrezno obveščeni pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, mislim, da bi bilo pametno eh, doseči ta cilj, se pravi, da bi se eh, presoja vpliva dopolnjevala glede pač na spremembe v besedilo oziroma glede na tisto, kar se je vmes zgodilo. Z organizacijskega vidika bi to bilo težko doseči, menim, ampak zunanje presoja, vključevanje neodvisnih članov v odbor za presojo vpliva, vse to so elementi, ki bi bili koristni za ta proces in mislim, da moram reči, da smo dosegli napredek v eh, kontekstu presoj vpliva in Čeprav smo včasih kritični do komisije, moram reči, da je komisija opravila dobro delo, dosti bolje tokrat in s tem končujem svoj uvod in uh, dajem besedo tistim kolegom, ki si uh, želijo besede. Hvala. Prisrčna zahvala. Eh, poročevalec v senci, gospod Benson, se je prvi oglasil k besedi. For, for job, najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi poročevalcu za dobro upravljeno delo. T To mnenje eh, vsebuje dobre eh, predloge, zlasti v zvezi z upravnim bremenom in malimi in srednjimi podjetji. Upravno breme mora biti ključni element, ko se pripravlja presoja eh, vpliva za nove zakonodajne akte. In eh, eh, teste za majhna in srednja podjetja je treba stalno izvajati pri tem. Predlogi sprememb bi lahko izboljšali mnenje, recimo vpliv predlagane zakonodaje na evropska gospodarska partnerstva. To bi moral biti tudi ključni element v presojah vpliva. Potem eh, tam, kjer obstajajo mednarodni standardi, bi presoja vpliva morala uh, se osredotočati na vprašanje, kako bo konkretna evropska pobuda vplivala uh, na te standarde. Ravno tako morajo biti date možnosti, da se odpravijo pomankljivosti, preden se ocena konča. Zato bi morali to presojo objavili in morali bi objaviti tudi povzetke, tako da bi vsi si lahko ustvarili svojo sliko. Eh, lahko bi tudi razmišljali o posebnem eh, obrazu oziroma o posebnem eh, formularju za to vrsto presoje. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospa Ikočet, poročevalka v senci oziroma zastopnica politične skupine S in D. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Teresa Vjera je žal uh, eh, druge, zato me je prosila, da govorim v njenem imenu in zato bom prebrala njeno besedilo. Mislim, da Je komisija v zadnjih letih eh, delala nekaj naporov o tem, kako bolje sprejemati zakonodajo. Vseeno pa je treba narediti še veliko, preden bomo eh, izboljšali postopek izdelave presoje vplive. Moja skupina zato meni, da je potrebno obdržati trenutno strukturo odbora za eh, presoje eh, vplivov. Eh, Zunanji strokovnjaki. Zunanji strokovnjaki. Eh, strokovnjaki lahko vplivajo na uh, pobude od komisije. Vseeno pa bi taki strokovnjaki lahko bili vključeni za to, da bi izboljšali transparentnost, uh, skladnost in pa kakovost vse čas tega procesa. In to bomo tudi predlagali. Drugič, potrebno je šteti študije oziroma uh, presoje vplivov kot dinamični postopek, ki vpliva na zakonodajni pristopek vse čas, ko ta poteka. Zato eh, smo tudi mi za to, da se objavijo osnutki presoje vpliva, preden se objavi zakonodajni postopek. Potrebujemo celovit postopek, ki bo upošteval vse vidike, vključno eh, z ekonomskimi, okoljskimi, socialnimi in zdravstvenimi. ne moremo se zadovoljiti samo z gospodarskimi eh, učinki. Naslednji je gospod Mesaroš. Köszönöm, Annak érdeke... Hvala, gospod predsednik. Če hočemo zagotoviti, da bo eh, zakonodaja v Evropski uniji postala bolj pregledna, bolj transparentna, potrebujemo seveda presoje vplivov gre za uh, presoje vplivov na okolje, na socialno strukturo in tako naprej. Leta 2006 eh, smo uh, imenovali odbor za presoje vplivov, zato da bi dvignili kakovost tega dela. Tudi ALS e se strinja z tem. Vsekakor je treba kakovost teh presoj izboljšati, to je naš cilj. Ne smemo pa pri tem pozabiti, da je pomembno tudi zmanjšati upravno breme. Poleg tega pa potrebujemo še neke dodatne kriterije, tako da bodo te presoje vpliva nekaj, kar bodo ljudje vedno znova uh, uporabljali. To mora imeti vpliv na naše vsakodnevno politično delo. Komisija mora narediti vse, kar je v njeni moči, da se bo to tudi uh, naredilo v sodelovanju z vladami, nizozemska vlada, recimo švedska vlada, Združeno kraljestvo in tako naprej. V teh državah pa to ne upravljajo ministrstva, temveč zunanji neodvisni strokovnjaki. Če si ogledamo podlage teh eh, presoj vpliva, te so samo podpora, ne pa na domestilo drugega dela. Ker to, kar je pomembno, je, da imamo neodvisne presoje vplivov in pomembno je, da na tej podlagi pridemo do boljše zakonodaje. Poskrbeti moramo tudi za to, da bo to telo ostalo neodvisno od komisije, člani tega odbora za presoje vpliva pa mm, naj bi bili imenovani tudi se strani Evropskega parlamenta to telo mora imeti tudi svojo vlogo pri določanju proračunskih meril. Te presoje vplivov potrebujemo v vsakem zakonodajnem postopku, vendar tako, da bomo upoštevali tako politične kot tudi strokovna merila. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Tomas. Uh, Hvala. Moje Prvo vprašanje je, ali je eh, danes kdo z nami iz Evropske komisije? Mene bi zanimalo, kaj si Evropska komisija misli o tem, kar mi počnemo. Zdi se mi, da je zelo težko oceniti vpliv naših predlogov na roke recimo, zdaj živimo v finančni krizi, najbrž bi rabili leto in pol za pripravo presoje vplivo, preden bomo potem kaj naredili. In mislim, da moramo eh, narediti vse, da bomo eh, pripravili nekaj izvedljivega. Po 25 letih, ko smo živeli v svetu, kjer ni bilo dovolj resursov, kjer ni več dovolj resursov. Mislim, da bomo po teh 25 letih prostega trga, popolnoma prostega trga, morali začeti živeti v svetu, kjer bo več regulative. Seveda so tu tudi ljudje in Giles je na tej strani, ki pravi, Eh, manj Evrope je dobro. No, nisem prepričan, da je v globaliziranem svetu to pravi pristop. Eno vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno, je naslednje. Če bomo delali presojo vplivov, seveda moramo oceniti upravno breme, ki ga bodo morali nositi gospodarski subjekti. Ampak zakonodaja ni vedno samo uh, Eh, pomembna zaradi gospodarstva, ampak zakonodaja je pomembna tudi za državljane, državljane te generacije in naslednje generacije. Zato podpiram to, kar pravijo kolegi iz skupine S in D, ki pravijo, v, vse presoje vpliva morajo imeti močno uh, okoljsko dimenzijo, socialno dimenzijo in jaz bi k temu še nekaj dodal in to često pozabljamo v naši politiki. Uh, To je e, naslednja generacija. E, kot politiki običajno gledamo samo e, na naslednje volitve in običajno upoštevamo mnenja lobijev in e, skupin državljanov, ki se nam zdijo pomembni za naslednje volitve volitve. In uh, to ne pomeni, da razmišljamo o naslednjih generacijah. In to se mi zdi, Giles, da bi bila mogoče uh, tudi ideja, ki bi jo lahko poštevila, kaj bo ta zakonodaja prinesla oziroma česa ne bo prinesla za naslednje generacije. Najlepša hvala. Prisočna hvala. Claude. Mislim, da tukaj centralno vprašanje ni več ali manj Evrope, temveč je naslednje vprašanje. Če sprejemamo zakonodajo, moramo to zakonodajo narediti dobro. In to je vprašanje, s katerim eh, smo se ukvarjali pri različnih eh, razpravah. Namreč eh, treba je upoštevati vse vplive. In zdi se mi, da je to naše mnenje zaradi tega pomembno. Seveda moramo upoštevati eh, tudi državljane, ampak mislim, da ne moramo tako ločevati eh, podjetij in državljanov. Državljani so pravzaprav eh, sestavni del gospodarstva. Morda najprej komisija. A je kdo iz komisije prisoten, ki bi lahko odgovarjal na ta vprašanja? Ali je sploh kdo iz komisije tukaj, pa se ne čudi pristojnega Hvala tistim iz komisije, ki ste tukaj in eh, obda, eh, obžalujemo tiste, ki danes niso z nami. Sedaj pa Giles, izvoli. Speculate. Samo špekuliram lahko, gospod predsednik. Verjetno, <laughs> eh, verjetno odgovorna oseba komisije sedaj nekje druge razmišlja o vplivo naše razprave na njihovo oceno eh, vpliva oziroma presojo vpliva. Najlepša hvala kolegice in kolegi za konstruktivne pripombe in prepričan sem, da bom dobil predloge sprememb, ki bodo odražali vaše pripombe in da bomo potem lahko o njih razpravljali na običajen način. Dovolite mi dva komentarja. Najprej se odzivam na kolegico Rio Madorel. E, tukaj ne e, predlagam neke e, radikalne spremembe, to bi bilo nevarno, ampak mislim, da moramo izvesti nekaj sprememb, da moramo zagotoviti nekaj sprememb, tako da bomo zagotovili več neodvisnosti v tem postopku. In Prav tako sem prepričan, da se bomo lahko dogovorili, kakšna je ta raven neodvisnosti, ki jo lahko zagotovimo. Claude Termis, moj cenjeni kolega, je eh, povedal nekaj tako zanimivega eh, kot zadnjič, ampak še vedno eh, bi z upoštevanjem njegovih komentarjev razširili to razpravo na uh, nekaj več, kot je pa samo tehnična razprava, kajti v bistvu gre za tehnično stvar tukaj. Ne predpostavljajmo, da želijo državljani več zakonodaje in regulative. Tega uh, ne pričakujejo, ampak uh, pričakujejo, da bomo pregledali predloge za uh, nove zakonodajne akte, tako da bomo zagotovili, da bodo leti izvedljivi v praksi. Slišal uh, sem komentarje, ki pravijo, naj se ne osredotočamo samo na gospodarske vidike in strinjam se, ampak vseeno je treba plačati za druge vidike in zato je zelo pomembno, da takrat, ko razmišljamo o zakonodajnih postopkih, o zakonodajnih predlogih, razmišljamo tudi o možnih posledicah leteh. To se mi zdi zelo pomembno. Ampak Mislim, da predlog, da bi razširili predlog, eh, eh, pardon, predlog, da bi razširili področje uporabe eh, tega poročila, se mi ne zdi ravno relevanten. Torej, najlepša hvala za vaše prispevke in pričakujem vaše predloge spremem po najkrajšem času. Hvala, s tem smo končali obravnavo te točke na dnevnem redu. Točka 11, naslednja, govori o zeleni knjigi komisije z naslovom o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU. Lena Ek je poročevalka, ki takoj dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu gre za zeleno knjigo. Zato je ta razprava pomembna o nadaljem razvoju gozdov v Evropski uniji. Evrop, eh, v Evropski uniji gozdovi predstavljajo visoko gospodarsko vrednost. Precejšen eh, eh, del naše industrije je povezan z gozdovi, potem so gozdovi pomembni za socialno dimenzijo, pa tudi za druge stvari. Recimo za rekreacijo in za preživljanje prostega časa. 42 odstotkov površine Evrope pokrivajo gozdovi in to je veliko. Če, des, če se pogledamo BDP, gozdarska industrija predstavlja skoraj 10 odstotkov, 9 odstotkov eh, pa predstavljajo eh, zaposleni v eh, gozdarstvo glede na vse zaposlene. In, lah, Potem pa moramo misliti tudi na vsa delovna mesta, ki so odvisna od gozdarstva. In če bomo pravilno upravljali z gozdovi, bo zelo pomembno. Ali pravilno upravljamo z gozdovi, to je sedaj vprašanje, kako to vidimo. Vidimo, če je več zaraslih površin oziroma če raste števi, eh, skupno število eh, kubičnih metrov vlaken, celuloze in raste. V skandinavskih državah je ta rast prisotna že več kot 100 let. Istočasno pa na drugih področjih Evrope gozdovi sicer se širijo, pa, smo, pa imamo trajnostno in vzdržno industrijo in to je dosežek. Trajnostno upravljanje z gozdovi, vključno z varovanjem gozdov, je bistvenega pomena za to, da bomo obdržali naše gozdove zdrave in odporne. To je pomembno tudi z vedika podnebnih sprememb. V Evropi že opažamo, da povišane temperature vplivajo na naše gozdove. Potem vidimo, da to v tem, da se določene živalske vrste selijo na sever. Pri nas doma sedaj opažamo nekega gorskega ptiča, ki ga nikoli nismo videli v teh krajih. V zadnjih tisoč letih. Ravno tako to vidimo v tem, kako uh, insekti vplivajo na gozove zadnji, je smrekov hrošč, ki je prišel na Portugalsko in povzročil ogromne probleme. Potem eh, je povišana temperatura tudi često vzrok za gozne požare. To je velik problem za države članice na jugo Evrope. Na portugalskem so gozni požari res zelo prizadeli njihove gozdove. V bistvu je to problem, ki prizadeva celo družbo. Ta zelena knjiga torej se ne ukvarja toliko z varovanjem, ampak bolj s prilagajanjem gozdov podnebnim spremembam. Seveda to vključuje tudi varovanje, ampak eh, to pomeni še nekaj več. Kako bomo v gospodarjanje z gozdovi vključili tudi uh, Eh, živalske in rastlinske vrste in eh, kako bomo oblikovali pravo strategijo. Eh, hvala Bogu, da nimamo take politike za gozdove, kot je skupna kmetijska politika, ampak poznavanje stvari v zvezi z gospodarstvom, poznavanje standardov, poznavanje statističnih podatkov ni zadostno. Ne vemo dosti dobro, kaj se dogaja, da bi razumeli, zakaj se to dogaja. In v tej zeleni knjigi podarjamo zlasti pomen eh, standardov, statističnih podatkov in tako naprej. In to se mi zdi pomembno in to pozdravljam v besedilo komisije. To pa povzroča probleme tudi na mednarodni ravni. Sedaj se pripravljamo za pogajanja o eh, podnebnih spremembah v Mehiki in eh, vprašanje gozdov je visoko eh, na dnevnem redu med prioritetami. In kajti moramo biti pripravljeni tudi za podobna eh, in bodoča eh, pogajanja o tem znotraj sistema EU. In na ravni UN. No, e, en, o enih eh, teh stvari se da eh, odločati na ravni EU, vendar pa tu eh, ostaja tudi subsidijarnost. To eh, predlagam, da ostane, ampak veliko stvari je, s katerimi lahko izboljšamo znanje, poznavanje, prenos znanja, eh, prenos najboljših metod, prenos najboljših praks in kako lahko spodbudimo tudi raziskave. V sedmem okvirnem programu obstaja industrijska eh, platforma že nekaj let in to v širšem pomenu te besede. In to je pomembno, vedeti moramo, kako je to pomembno, takrat, ko se bomo pogajali eh, o, eh, v, okvi, v okviru umestnega pregleda o, eh, sedmega in osmega okvirnega programa. Gozdovi so pomembni tudi za nacionalne proračune. Veliko krat je to najpomembnejše orodje za regionalni razvoj. Eh, gozdovi predstavljajo tudi vir sorovin za majhna in srednja podjetja. Zato moramo natančno razmisliti o tem, kako bomo uravnotežili varovanje in pa lastništvo. Eh, pravice lasnikov, pravice, ki izhajajo iz lasništva, so zelo pomembne. Način gospodarjanja z gozdovi po Evropi se razlikuje. Vsaka država ima svoj način. Eh, politične odločitve se sprejemajo o eh, gozdovih in če si boste pogledali zgodovino, gospodarjena z gozdovi, boste videli, da je bilo narejenih veliko napak, našli boste pa tudi veliko dobrih praks. V tem poročilu za eh, ta odbor sem poskušala to vprašanje razdelati z vidika industrije. Bila sem prisotna, v odboru za kmetijstvo, ko eh, so razpravljali o tem včeraj popovdne. In razprava je bila nekoliko drugačna od te, ki jo bomo imeli tu. Eh, sem poročevalka v Senci, v Agri in bom poskušala naše mnenje eh, vključiti tudi predloge poročevalcev v Senci iz Agrija. Torej, Paralelno s tem, ko se človek ukvarja z vprašanji gozdov, se začne zavedati, da je zelo malo ljudi v komisiji, ki dobro pozna ta vprašanja. In zato se moramo najprej vprašati, kako je komisija pripravljena za obravnavanje teh vprašanj ali ima ustrezne kadre v različnih GD-jih. Tu eh, bom končala, gospod predsednik, in eh, veselim se že razprave. Upam, da bo kmalo prišlo eh, več ljudi, ki jih ta vprašanja gozdov močno zanimajo. Ähm, Hvala. Morda bi vam moral povedati še nekaj, kar sem pozabil prej. Rok za vlaganje um, predlogov sprememb za poročilo Čajsa Čečestarja je 5. oktober. Morda bi lahko sekretarjat eh, nas obvestil o tem, kakšen je rokovnik v drugih eh, odborih. Dobro. Potem pa sedaj govorniki. Gospod Bada je naslednji poročevalec v senci. Hvala. Pozdravljam ta osnutek mnenja in strinjam se za večino ugotovitev. Kot eh, poročevalec v senci za socialiste pa imam nekaj pripomb, ki bi jih sedaj želel posredovati. Najprej v zvezi z prvo točko, ko gre za, oh, tukaj je treba ohranjanju ravnotežja posvetiti več pozornosti. Poleg biotske raznovrstnosti je treba omeniti tudi druge a, eh, funkcije gozdov v Evropski uniji. Trenutno poteka eh, razprava o ekosistemskih storitvah za ljudi. Drugič, kar zadeva prilagajanje. Eno najbolj perečih vprašanj, s katerimi se sooča Evropa, so bolezni. In na tem področju bi morali v celi Evropski uniji eh, podati nove pobude. Potem v zvezi s četrto točko mnenja. Ne smemo pozabiti, da je eh, enakomerna razporeditev tveganj in nevarnosti nekaj, kar je treba bolj natančno dodelati. Ker zadeva trajnostno gospodarjanje z gozdovi, bom tukaj še nekaj dodal v svojih predlogih sprememb, zaradi tega, ker je v zvezi s tem v Evropski uniji zelo uh, različna, raznolika uh, slika. Govorimo tudi o obdobju uh, skupne kmetijske politike po letu 2013 in o tem bo treba tukaj tudi kaj reči. Potrebni, smo, potrebni so ukrepi, ki bodo izboljšali trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Hvala. Hvala. Naslednji strokovnjak pa je gospod Lambec. Strokovnjak, hm, ne vem, nikar ne pretiravajte, ampak vseeno, želel bi nadaljevati tam, ker je gospod Padar pravkar končal ta biotska raznovrstnost. Sam to povdarjam, zakaj? Zaradi odpornosti gozdov. Vemo, da je najmanjša biotska raznovrstnost v najbolj prizadetih gozdovih zaradi ekstremnih vremenskih pogojev, naprimer temu smo eh, priča v Franciji, Belgiji in drugih državah, kjer so veliki eh, viharji in urja prizadela gozdove. Imamo pa tudi situacije, kjer zaradi teh vremenskih eh, pogojev posamezne vrste sploh izginejo. Potem nevarnost, ki jo povzročajo insekti in druge drugi škodljivci. In uh, zdi se mi, da je treba s tem v zvezi poudarjati biotsko raznovrstnost. Mi smo odbor za industrijo in mislim, da bi morali to poudarjati stališča, da moramo zaščititi nek ta vir in njegovo ekonomsko vrednost. Kajti, če uničujejo gozdove, bodi si škodljivci ali pa uh, neurja, je to velika finančna gospodarska škoda. To je prva stvar. Druga stvar poglejmo v preteklost. Mi običajno dodajamo neke nove zakonodajne pobude, ne da bi a, eh, si ogledali, kakšni so rezultati obstoječih. Akcijski načrt za gospodarstvo bi si morali ogledati potem strategijo EU za gospodarstvo, ki jo je sprejela komisija, bi morali si ogledati in ugotoviti, kako dosegamo ali bolje rečeno ne dosegamo ciljev. Komisija bi morala ugotoviti, ali eh, se na nekaterih področjih gibljemo naprej ali ne. To sta dve točki, ki bi jo podaril. Sicer pa se strinjam s tistim, kar je pripravila Lena. Ne gre za to, da se ne strinjam z njo, ampak bi še dodal nekaj elementov. Hvala. Hvala. Bi želel kdo v imenu komisije besedo? Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo. Zahvaljujem se poročevalki za zelo izčrpno in zanimivo pobudo oziroma predlog mnenja. Hvala tudi vsem parlamentarkam in parlamentarcem, ki ste prispevali k temu. Tudi sam sem prepričan, kako pomembni so gozdovi v Evropi, vem, kako je pomembna zelena knjiga in o tem je rekla nekaj tudi že poročevalka. 42 odstotkov uh, površine Evropske unije pokrivajo uh, gozdovi, zato so zelo pomembni. Morda nekaj besed o zeleni knjigi in o tem, kaj bi želeli od nje, kar zadeva komisijo. strategija Evropske unije za gozdove in eh, akcijski načrt Evropske unije ste že omenili. Glavni ukrepi strategije predvidevajo prilagajanje gozdov podnebnim spremembam oziroma se nanašajo na to. Potem treba je ugotoviti, kako razviti skupni evropski sistem za spremljanje gozdov. Zelena knjiga pa govori tudi o zaščitnih ukrepih. Lani je komisija sprejela belo knjigo o prilagajanju gozdov podnebnim spremembam in tu je omenjena potreba, da se osredotočimo na varovanje gozdov v luči uh, vplivov podnebnih sprememb, ki so bodi že, že prisotni ali pa šele, nam šele grozijo. Zato zelena knjiga opisuje stanje gozdov, funkcijo gozdov, potem vpliv podnebnih sprememb, kolikor smo jih do sedaj že ugotovili ali jih lahko pričakujemo, potem metode, orodja, ki so na voljo za varovanje gozdov, pa tudi vire informacij in podatkov, ki so nam trenutno na voljo. In mm, zelena knjiga odpira razpravo o tem postavlja vprašanje, ali smo dovolj pripravljeni na podnebne spremembe. Ne samo podnebne spremembe sami zase, temveč pričakovane posledice le teh, glede na druge eh, pritiske, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Potem vprašanje, ali so sedanje politike Evropske unije ali držav članic primerne, eh, da bi se soočili s temi spremembami in ali lahko Evropska unija še kaj sprejme, doda k temu, kar že imamo v smislu ukrepov, akcij in tako naprej. Komisija je sprejela veliko število zelo pomembnih in koristnih prispevkov, skupno 261 inputov smo uh, prejeli od uh, deležnikov tako v Evropski uniji, kot tudi izven nje zaenkrat še vedno ocenjujemo te prispevke, ki smo jih dobili. Rezultati javnega eh, posvetovanja še niso na voljo, kajti ta posvetovanja še trajajo. In z veseljem bomo pravčili seveda tudi mnenje parlamenta. Sprejeli smo sklepe sveta v zvezi s tem. In ko bomo enkrat prejeli rezultate posvetovanj v javnosti, ko jih bomo enkrat ovrednotili, bomo seveda razmislili, kako nadaljevati. Hvala, gospod predsednik. Hvala, komisija. Kolega Marčekjevič ima sedaj besedo. Dziękuję, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam bom govoril o tem eh, osnutku mnenja gospe Ek. Z veseljem to počenjam. Gre tudi za no, nek nov element v razpravi o strategiji Evropske unije, ko gre za ocenjevanje akcijskega načrta za gospodarjenje z gozdovi, pa tudi ko gre za sam pomen gozdov glede na družbene interese. Mislim, da je treba še nekaj povdariti. Gozdovi seveda tudi sprejemajo CO2 in tako vplivajo na večjo kakovost življenja za ljudi. Zato mora biti varovanje gozdov nekaj, kar moramo postaviti v spredje našega dela kar zadeva biotsko raznovrstnost, 70 odstotkov eh, biotske raznovrstnosti sveta izhaja iz gozdov. Tudi boljše gospodarjanje z gostovi je pomembno, ne samo zaradi eh, biotske raznovrstnosti, temveč tudi zaradi ustvarjanja novih delovnih mest. Treba je upoštevati to, da so družbeni uh, vplivi gozdov bistveno večji, kakor je sama vrednost uh, lesa. Tudi za socialno varnost uh, lahko moramo poskrbeti, ko gre za zaposlene v gozdarstvu. Zaščititi moramo gozdove pred erozijo in drugimi atmosferskimi vplivi. Na ta način bomo zagotovili si tudi še čisto pitno vodo v prihodnosti. Seveda obstajajo različni potencijali, različne strukture za gospodarjenje z gozdovi v, raz, v državah članicah in eh, mislim, da resnično potrebujemo tudi podatke, informacije o tem, zlasti o tem, kakšen je stalež eh, teh eh, gozdov. V nekaterih državah imamo večino zelo starih eh, gozdov. Druge države, ki so se osredotočile v preteklosti že na pogozdovanje, pa imajo sedaj drugačno sestavo gozdov. Sveda je treba upoštevati vse te okoliščine tudi pri zbiranju podatkov in informacij. Tiste države, ki imajo stare gozdove, bodo imele bistveno večje težave, ko gre za prilagoditvi k, eh, gozdov podnebnim spremembam. Mislim, da je poročevalka imela prav, ko povdari, da morajo države članice še naprej biti odgovorne za gospodarjenje z gozdovi, ampak eh, vse skupaj morajo začeti spremljati stanje svojih eh, gozdov in eh, proces prilagajanja gozdov podnebnim spremembam je nekaj, kar se mora odraziti v finančnih inštrumentih, ki jih bomo sprejeli. Zato moramo začeti za razpravo tudi v zvezi s pripravo novih mehanizmov, ki jih bomo uporabljali pri bolj trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. Tako bomo imeli eh, tudi nove možnosti prilagajanja. Ob tej priložnosti bi vas želel povabiti na razstavo, ki bo v naslednjih nekaj tednih, ki bo govorila o gozdovih in lovu v polskih gozdovih. Kolegin Ek, da svoh gem. Hvala za to, sedaj pa ob koncu še enkrat eh, kolegica Ek. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi kolegicam oziroma kolegom za zelo koristne pripombe. Pripričana sem, da bomo lahko zelo dobro sodelovali pri nadaljni dodelavi tega besedila. Morda samo nekaj pripomb, komentarjev v zvezi s tem, kar ste povedali odpornost in biotska raznovrstnost sta seveda zelo pomembna cilja, ki sta med seboj povezana. Pred dvemi leti sem obiskala Kanado s helikopterjem, sem letela preko ogromnih eh, površin, ki gozdov, ki jih je uh, vihar uničil. Ko sem to videla, sem ugotovila, kako grozovita je ta slika na stotine kvadratnih kilometrov gozdov je bilo uničenih. Zaradi tega se moramo takšnim eh, vplivom ne samo podnebnih eh, vremenskih eh, pojavov, temveč tudi različnih škodljivcev upreti. No, v Kanadi je šlo za nekega škodljivca, ki je uničil ogromne površine gozdov. Temu se moramo zoprstaviti tudi v Evropi. Bila sem tudi eh, priča nekega viharja pred dvemi leti in takšni masovni viharji povzroča ogromno škodo v gozdovih. Monokultura ni dobra, torej samo ena eh, vrsta rastlinska vrsta v gozdovih ni dovolj. Zato se moramo vprašati, kako je vse to povezano z lastninskimi pravicami in uh, eh, subsidijarnostjo. In v ta namen potrebujemo informacije, podatke in znanje. V Evropi potrebujemo znanje, ne samo eh, tistega, ki ga zagotavljajo vladni, uradni organi, temveč eh, tistega, ki ga zagotavljajo tudi tisti, ki gospodarijo z gozdovi. Komisijo pa bi nekaj vprašala. Uredba, ki trenutno velja v okviru skupne kmetijske politike, je pravzaprav kontraproduktivna v primerjavi s tistim, kar mi hočemo doseči v zvezi z varovanjem, prilagajanjem in razširitvami, eh, povečanjem površin gozdov, kajti to je pomembno tako za podnebne spremembe, kot tudi biotska raznovrstnost. Imamo to uredbo, švedski kmetje so zaradi eh, tisočletnih izkušenj pač eh, gozdove pretvorili v pašnike. Po teh pašnikih najdete danes samo še kakšno stebelce. In komisija pravi, da to ni v skladu z uredbami. Morda je tam samo 80 eh, dreves na hektar. Eh, komisija pa zahteva manj če hočejo kmetje dobiti neko finančne podpore iz skupne kmetijske politike. In zato so naenkrat začeli naši kmetje eh, sekati drevesa na teh pašnikih, ker jih pač preveč. Poleg tega eh, na teh eh, pašnikih in drugih zelenih površinah najdete cvetice in druge rastline, ki jih ni nikjer drugod. Če bi imeli seznam, kjer bi videli, kje prihaja do teh eh, konfliktov različnih zakonodaj, se bomo lahko odločili, katera je tista najboljša ureditev, ki je potrebna ali v okviru eh, gospodarjene z gozdovi ali pa v okviru kmetijstva. Pri tistih, ki gospodarijo z gozdovi, naenkrat izpademo zelo neumni. Zakaj? Zato, ker jim v Evropski uniji nalagamo takšne eh, zakonske dožnosti, ki jih enostavno ne morejo izpolniti oziroma ki gredo v njihovo škodo. Zato bi morali nekaj več vedeti o tem. To bo koristno za vse nas, ko se bomo soočali s temi vprašanji. Še nekaj stališča podnebja. Seveda gozdovi zagotavljajo vir alternativne energije in to v veliki meri v nekaterih državah članicah in to je tudi treba zaščititi se stališča podnebja, moramo vedeti, da je varovanje gozdov eh, nekaj, kar bo preprečilo eh, razpad, propad, gnitje lesa in tudi to je pomembno za biotsko raznovrstnost. Ja, biotsko raznovrstnost potrebujemo, ampak istočasno moramo na ostalih površinah zagotoviti maksimalno proizvodnjo oziroma pri rast, kajti na ta način bomo dosegli cilje, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. In če bo preostali del gospodaril s gostovi, tako kot v severni Evropi, torej več kot eh, en odstotek kubičnega metra vlaknin na leto, potem bi uh, imeli več kot dovolj gozdov za to, da bomo imeli dovolj kapacitet za predelavo CO2. -ja. Torej ravnovesje, potem zaščito, prilagajanje, odpornost, pa tudi seveda proizvodnjo. In to je eh, neka vrsta ravnovesja, ki sem ga hotela doseči med temi vsemi uh, platmi. Uh, veselim se razprave z poročevalci v senci, ker vem, da smo marsikje podobnega mnenja. Hvala. Hvala. Naj še nekaj povem. Predlogi sprememb do 12. oktobra o povdne, 8. ali 9. novembra naj bi v našem odboru potem glasovali o tem in potem bomo pač videli, kdaj bodo glasovali v odboru Envi in da bo šlo to na plenarno zasedanje. S tem smo to točko zaključili, kolegice in kolegi. Ali počakamo na glasovanje ali kar začnemo sedaj, kaj mislite? ali začnemo z eh, poročilom Benson. Ne, poročevalci v senci niso prisotni, zato imamo pet minut odmora, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Pet minut, hvala. Ladies and gentlemen, we can start. Lahko začnemo. You have your card with you? Upam, da ste si glasovalne kartice prinesli s seboj, morda jih bomo potrebovali. So, then can we... Dobro, mislim, da lahko začnemo, če ste vsi prišli. Začeli bomo s poročilom Carvalho gre za zelo obsežno delo, za veliko predlogi sprememb. Glasovali bomo in kolegica Karvaljo in poročevalec v senci sta k sreči opravila dobro delo, sta se dogovorila o celi vrsti stvari, tako da imamo nekaj kompromisnih eh, predlogov sprememb. Najprej začenjamo z uvodom 5a. To je predlog spremembe 1 za proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena, kdo je da, proti, za, zdržani, sprejeto. Tri, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Kompromis tri, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Pet, za, proti, zdržani, sprejeto kompromis predsednik. Nisem prepričan, da je predlog eh, spremembe regije 2 postal ne brezpredmeten. Mislim, da tukaj piše malce drugače. To je pred petim predlogom spremembe regije 2. Predsednik, ja, imate prav. Pravkar so mi povedali, da sem kljub temu naredil prav, kajti nekje drugje je ta kompromis eh, oziroma ta predlog spremembe vključen. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 in 40 skupaj za, proti, zdržani zavrnjeno. 15 za, proti zdržani sprejeto. 21 za, proti zdržani sprejeto. 20 za, proti zdržani sprejeto. 24 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis šest. Za, proti, zdržani, sprejeto. 32. Za, proti, zdržani, sprejeto. 33. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10. Kompromis 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. 34. Za, proti, zdržani, sprejeto. 37. 36 s ustnim dopolnilom za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, z ustnim dopolnilom, proti, vzdržani, sprejeto zdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti zdržani sprejeto. 53 smo že vključili, 55 za, proti zdržani zavrnjeno. 56 po delih prvi del za, proti zdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti zdržani sprejeto. 57. Kot dodatek za, proti, zdržani, sprejeto. 58 za, proti, zdržani, sprejeto. 59 za, proti, zdržani, sprejeto. 60 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 ustno dopolnilo, to ste dobili. Kakšno vprašanje? Skupaj s ustnim dopolnilom za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 kot dopolnilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 dodatek za, proti, zdržani, sprejeto. 72, ne bomo glasovali, 73 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis številka 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 12, kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 77 za, proti, zdržani, sprejeto. 78 za, proti zdržani sprejeto, 79 umaknen, 80 za, proti zdržani sprejeto, 81 drugi del, prvi del je bil umaknen za, proti zdržani sprejeto, 82 za, za ustnim dopolnilom, proti zdržani sprejeto, 84 za, proti zdržani sprejeto. 85 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis številka 11 za, proti, zdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromisni predlog številka 11, glasujmo. Glasovanje se začenja. I try this one. Oh, nine, no, nine, no, nine. No. My God. No. Was mache ich denn heute hier? Ah, ja, okay. Yeah. Vote is closed. Konec glasovanja. Rezultat 29 za, 20 proti, torej sprejeto. Sedaj prehajamo na 91 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, zdržani, sprejeto, 94 za, proti, zdržani, sprejeto, 96 za, proti, zdržani, sprejeto, omaknen 102 za, proti, zdržani, sprejeto, regi 4 za, proti zdržani sprejeto, 104 za, proti zdržani sprejeto, 105 za, proti zdržani sprejeto, 106 za, proti zdržani sprejeto, regi 5, ne 108 za, proti zdržani zavrnjeno, kont 2 za, proti zdržani sprejeto, 110 za, proti, vzdržani sprejeto. Smo že 112 za, proti, vzdržani sprejeto. 113 za, proti, vzdržani sprejeto. Regi 6, regi 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti zdržanih sprejeto, 117 za, proti zdržani zavrnjeno, 118 za, proti zdržani zavrnjeno, 120 za, proti zdržani zavrnjeno, 121 za, proti zdržani zavrnjeno, 122 za, Proti. Zdržani. Moramo preveriti. Nisem pripričan. Elektronsko bom glasovali o predlogu spremenjen 122. Konec glasovanja. Sprejeto. 123 za, proti, zdržani sprejeto. 124, prvi del, za, proti, zdržani sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Moramo preveriti. Glasujemo o drugem delu 124. predloga sprememb. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Sprejeto. Regi 9 odpade 125 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 14 za, proti zdržani sprejeto, 129 za, proti zdržani sprejeto, 131 za, proti zdržani sprejeto in sedaj dokončno glasovanje, elektronsko bomo glasovali, glasujemo. Konec glasovanja in rezultat je. Dobro, sprejeto za veliko večino. Gratulacijon. Čestitke torej. To bo zelo pomembna podlaga za delo, ki je še pred nami. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Franka. Številka dva, kdo pritarjuje? Hvala, proti. Zdržani. Še enkrat prosim. Privolitev k dvojki. Proti. Zdržani. Tri. Potrditev? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Štiri. Pritrditev? Proti? Vzdržani? Ni sprejeto. Pet. Privolitev? Proti? Vzdržani? Ni sprejeto. Po delih za devetko. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejeto. Enajst, prvi del. Za, za, enajst, proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del, za. Torej, drugi del za, proti. Zdržani, ni sprejeto. Trinajst, za. Proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del, za za? Torej, dvanajst, dvanajst za, proti, vzdržano, sprejeto. Potem je na vrsti ena. Ne? Kako? Dvanajst, aha. Vidim, torej bomo glasovali o. Ne, to je narobe, bilo je popravljeno, tako da ja, je pravilno. Tišina, prosim. Torej, številka ena, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal, torej zavrnjeno. Številka sedem, za, proti, sedem, sprejeto, osem, za, proti. Zdržani sprejeto. 15 za proti. Zdržani sprejeto. 14 z ustnimi dopolnili. Kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan. Sprejeto. Torej, potem izpade 16, 17 za, proti, še enkrat 17 za, proti. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18 za. Proti? Vzdržani, torej sprejeto. 19 za proti. Vzdržani, sprejeto. 20 za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 22 za. Proti? Vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25, tu ne glasujemo, ali ne? Abgelehnt. In die Liste ist. Težave? Na 24 torej? 24 je s tem, kaj narobe imate, kakšne težave, bi radi preverili, no pa preverimo. 24 bomo elektronsko preverili, kako ste glasovali. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaprt, zaključeno. Zavrnjeno, zavrnjeno je. 25, ni potrebno, 26, kdo je za? Za 26, proti? Zdržani? Zavrnjeno, 27, za? Proti? sprejeto. 28 za, proti, zdržani, sprejeto. 29, 30 eh, za, proti. To moramo ponovno spreveriti. Torej 30, elektronsko glasovanje, glasovanje je odprto. Za 30, za vključeno elektronsko glasovanje. In rezultat That's it. No difference, not enough difference. Ni dovolj velike razlike. 31 za, proti, zdržani sprejeto, 32 za, proti, zdržani sprejeto, 33 za, proti, zdržani sprejeto, 34 za, proti, zdržani sprejeto in zdaj smo pri končnem glasovanju in zmagovalec je. Glasovanje je odprto, glasovanje je zaključeno. Ok, it's done, accepted. V redu, sprejeto, hvala lepa in čestitke, delo je upravljeno. S tem prihajamo na drugo točko dnevnega reda in sicer um, 45 gospodu kolegu Bensnu kot poročevalcu dajem in tudi edinemu predajam besedo. Beseda je vaša, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi vsem kolegom, ki so sodelovali pri razpravi in prispevali k njej, eh, povedal, da je to zelo pomembna zadeva. Včeraj smo imeli dobro razpravo o strategiji o 20, za 2020 danes je pred nami um, poročilo o energetski. Um, moja želja je, da bo poročilo jasno, močno sprejeto, z jasno večino, kar bo potem tudi jasno sporočilo za komisijo. Vemo, da je tukaj veliko deležnikov. Um, udeleženih, ampak upam, da bomo prišli do enotnega stališča. Ena izmed pomembnih zadev je um, predvsem implementacija um, zakon v zakonodaje in vprašanje je, kje smo zdaj, katere cilje smo eh, dosegli, ali je um, zakonodaja uh, že uh, uspešno vključena v nacionalnih zakonodajah. Potem imamo tukaj izzive, ko govorimo o strukturi. Tu se moramo osredotočiti na sistemske inovacije, kot je skladiščenje energije, kar bo prispevalo k zadostni energiji. Kar se tiče gradnje, moramo storiti nekaj glede trenutnega stanja. 40 odstotkov je vsega, zavezanih gradnji. Tukaj je še prostor za izboljšave. Tudi financiranje je velika težava. Bančni trg je trenutno zamrznjen, veliko stvari visi v zraku in potrebujemo več financiranja, več zasebnih fondov na tem področju. In šefi držav bodo februarja tudi razpravljali o teh zadevah reči moram, da je. Um, Da moramo zmanjšati našo odvisno, od, od, odvisnost od Rusije in Bližnjega vzhoda. Govorimo o um, učinkoviti rabi energije in varni izrabi Torej, veselim se vaših komentarjev in tudi razprave. Hvala predsedujoči. Hvala lepa za opravljeno delo in da ste nas uvedli v razpravo. Um, Poročeval ko senci, gospod Thompson ima besedo prva. Uh, much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želela čestitati kolego Bensono za osnutek poročila. Res sem prepričana, da to poročilo vsebuje veliko pomembnih in eh, potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo energetsko učinkovitost v Evropi. Vseeno pa bi želela dodati štiri stvari, ki jih, vsebi, eh, ki jih poročilo trenutno ne vsebuje. In to so zavezojoči eh, cilji, eh, financiranje, eh, usposabljanje na tem področju in pa revščina na področju eh, energije. Najprej eh, moramo govoriti o zavezojočih. Ciljih. 20 odstotni cilj do 2020 je realističen in ambiciozen. Zavezojoči cilj je bistvenega pomena, eh, glede na to, da bo to tudi okvir za energetsko politiko o energetski učinkovitosti brez zavezujočih ciljev pa akcijski načrt ne bo uh, učinkovit. To bodo samo besede brez okrepanja. To smo videli že v prejšnjih letih ko smo eh, določili cilje, ki pa niso bili zavezajoči. Naša skupina SND bo predložila predloge sprememb, eh, ki bodo eh, vključili rezervacije v poročilo. Parlament mora biti ambiciozni glas Eh, Evrope. In moramo prepričati komisijo, da predstavi zavezujoče cilje pred koncem tega leta. Drugič, večkrat sem že podarila, da se moramo osredotočati na tako imenovano energetsko revščino. Eh, tega poročilo ne vsebuje, kajti to je zelo velik problem v Evropi, eh, tudi v mnogih novih državah članicah. In to je eden naših največjih izzivov. Da, energetska revščina nastane takrat, ko se precejšen del prihodka porabi za energijo, prihodka prebivalcev. In veliko naših prebivalcev po zimi plačajo več kot 50 odstotkov svojega prihodka za eh, energijo. In eh, pre, prisotnost eh, energetske revščine v Evropi je dosti prevelika in zato moramo ugotoviti način, kako se najboljše boriti proti temu fenomenu, prav tako moramo zahtevati tudi ukrepe eh, z vidika družbe. Je dobro dati vzpodbuje, da se zmanjša poraba energije za, najne, eh, za najrevnejše dele družbe, kajte to so tisti, ki običajno živijo v najmanj energetsko učinkovitih stavbah. In tretjič, Menim, da bi morali vključiti tudi socialno dimenzijo in pa energetsko učinkovitost. Osredotočiti se moramo na eh, usposabljanje in izobraževanje delavcev, ki bodo delali s temi novimi tehnologijami. Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za naše eh, cilje na področju prihrankov z energijo. Veliko moramo vlagati tako v človeške vire kot v tehnologijo. In za zaključek mi dovolite, da povdarim tudi finančni vidik. Dobro je, da osnutek poročila omenja raznolike okrepe za financiranje energetske učinkovitosti. Moramo pa razmisliti tudi o tem, kako obdavčanje uporabiti v obliki spodbud za boljše vedenje na področju energetske očinkosti. ESKOS in podobne scheme bi morale biti omenjene v poročilo. Toliko za sedaj, se pa že veselim nadaljnega dela s poročevalcem in z poročevalci v senci. Hvala. Frau Kollegin van Brent. Kolegica van Brent. Hvala, hvala tudi poročevalcu tudi, kar je povedala gospa von Štapen, bi dodala pa dve točki. Prvič, kar se tiče uh, energetske revščine, to bi povezala z globalno ceno za energijo. Uh, to je seveda povezano tudi z energetsko, energetsko učinkovitostjo in je pomembno zato, tudi zato, da dosežemo naše cilje, kar se tiče zniževanja CO2 v ozračju. Cena energije je v zadnjih letih res zelo razrasla in v nekaterih državah članicah sicer bolj kot v drugih, ampak vsekakor je to točka, kjer moramo biti vznemirjeni, um, moramo o tem moramo to vse skupaj povezati, vse te točke, o katerih smo zdaj govorili, torej energetska učinkovitost in vse, kar bomo v zvezi s tem eh, sprejeli, mora doseči vse prebivalce. Drugič se um, v poročilu osredotočamo um, na energetsko učinkovitost in uravnoteženost In to moramo pri energetski revščini upoštevati. Smart metering je seveda dobra stvar in to lahko um, pripomore k boljši učinkovitosti in boljši rabi energije v gospodinstvih. Ampak vseeno imamo še uh, primere, ko smart metering pri, je privedlo do tega, da so se računi še zvišali in tudi to bi morali upoštevati pri poročilu. Za konec pa bi uh, se tukaj osredotočili še na financiranje. Na to bi vas rada opozorila. In sicer, kar se tiče podpore za, nove, za energetsko učinkovitost, kako do tega priti, razni strukturni skladi, ki bi tukaj prišli v poštev. Poročilo se osredotoča tudi na načrt e, oživitve gospodarstva. To je seveda tudi prav tako e, zanimivo in pomembno. Ta sredstva moramo pametno porabiti, tako da bo vse skupaj transparentno. Eh, predvsem kar se tiče zadnje točke, pa um, trenutno moram reči, da delamo na inovativnih, novih pristopih in ukrepih, da bi podprli tudi lokalne skupnosti, mesta in da poskrbimo za to, da bomo bolj energetsko učinkoviti v prihodnosti. Ja, kot rečeno, poročevalcem še enkrat eh, čestitam in nekaj točk bomo zagotovo še dodali. Hvala. Kolegica Hol kot poročevalka v senci, prosim. Um, hvala lepa. Najprej se gospodu Bensno želim lepo zahvaliti za sodelovanje. Poročeval sem v senci je zelo pomagal pri delu s tem, ker je omogočil temeljite razprave. Torej še enkrat hvala. Z gospodom Bensnom se za, eh, strinjam. Potrebujemo odločno, močno poročilo. Eh, in ker se vsi strinjamo s tem, pa sem bila nekoliko razočarana, ko sem videla besedilo tega osnutka poročila, kaj ti to poročilo je predvsej sramežljivo v svojih zahtevah. Ne smemo pozabiti, da ima parlament tu pomembno vlogo, ki jo mora odigrati. In zadnjič je parlament res vplival na akcijski načrt komisije na področju energetske učinkovitosti. In pomembno je, da povemo komisiji, kaj ho, hočemo od nje. In komisijo smo, smo v tistem primeru prepričali, kaj hočemo. In upam, da bomo to lahko naredili tudi tokrat kar pomeni, da je izjemno pomemben čas, v katerem bo predloženo eh, to poročilo. In glede na to, da imamo nekaj eh, razhajanj v mnenjih, pa vseeno mislim, da je izjemno pomembno, da se držimo svojega prvotnega časovnega okvira za akcijski načrt, tako da zagotovimo, da ne bomo zgrešili priložnosti, ko lahko še vplivamo na to, kaj bo komisija napisala v svoj akcijski načrt. Nekaj področji je, eh, ki se mi zdijo pomembna in kjer bi poročilo moralo biti odločnejše. Nekatere stvari so malo že zastarele, sedaj že imamo certifikate o energetski uspešnosti oziroma porabi energija. In kar pa zadeva certifikacije, mislim, da poročilo ne podarja dovolj, kako prepričati komisijo, da sledi vsemu delu, ki smo ga že opravili in da eh, spremlja, kaj je že bilo narejeno. Eh, obstaja cel celotni načrt, sedaj pa, eh, sedaj pa dopuščamo, da se ga ne spoštuje več. Ravno tako mora komisija obveščati države članice. Komisija mora biti proaktivna in predlagati izboljšave za nacionalne akcijske črte kar zadeva obnovljive vire energije, tam je v redu, tisto je format, ampak eh, komisijo moramo pripraviti do tega, da bo eh, dajala predloge za izboljšave tudi v nacionalnih akcijskih načrtih za energetsko učinkovitost. Potem je tu še, kakšne vrste zavezojočih ciljev potrebujemo, kateri so primerni, res potrebujemo nekaj. Eh, komisar Oettinger je sam povedal, da je zelo pripravljen razmišljati in sprejeti zavezojoče cilje za gradbeništvo. Zato eh, mi ne smemo biti bolj sramežljivi in manj ambiciozni od komisarja. In zlasti mislim, da moramo narediti nekaj v zvezi z obstoječimi stavbami. Kajti, če bomo eh, pustili direktivo o energetski očekovitosti tašno kot je, nekatere države, recimo kot Nemčija, gredo naprej. One imajo ra eh, sproti razvijajoči se načrt in e, mislim, da mi sedaj e, v bistvu trkamo na odprta vrata. No, še dve, dve področji, kjer bi lahko nekaj dodali. Dolgo časa že govorimo, da moramo vključiti v področje energetske učinkovitosti vsa področja eh, eh, prometa. Tu je potem še vprašanje financiranja, o katerem so govorili kolegi. Do, biti moramo več možnosti, da bodo države članice našle denar in eh, potem tudi eh, opredeliti zahteve. Zelo, zelo pomembno je, da je to poročilo močno, da ima močno sporočilo. Vemo, da statistični podatki kažemo, da sedaj delamo samo pol tega, kar bi morali narediti, če bi eh, hoteli doseči cilje do leta 2020. Ampak več tudi ne potrebujemo. Eh, vemo, kaj je treba narediti in to, kar ostane, je samo, da komisija predlaga eh, konkretne ukrepe in zato potrebujemo tako odločno poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. In pozivam naslednjega poročevalca Senci, gospoda Šumanskega. Tečnje prace nad spravozdanjem. Res delo na poročilu um, nam nekako garantirajo, da, bodo, da, bodo, um, da bo veliko političnih skupin podprlo ta, to poročilo. Um, tudi na tem plenarnem zasedanju, pa tudi širše. Naša podpora izhaja iz dejstva, da v več točkah lahko podamo eh, tako regulativno kot faktično podporo tem točkam. In seveda je zelo, um, ta vpliv na finančno disciplino zelo kratkoročen in tukaj bi morali še delati. Rada bi, rad bi pa dodal še k temu um, nekaj in sicer kar se tiče uh, certifikatov uporabi energije. Dosedajšnje izkušnje dokazujejo, da je to zelo vplivalo na prihranke, v, da lahko vpliva na prihranke v državah Evropske unije. Prihranke bi lahko celo podvojili, tako da mislim, da bi morali v eh, pravnih aktih tudi predlagati, da te certifikate uporabi energije uporabljamo. Pa še ena osnovna eh, stvar. Eh, podpiramo tudi cilje eh, energetske učinkovitosti, ki morajo biti integracijski, ne pa nujno povezujoči. To bi bilo bolj fleksibilno, ehm, državam članicah bi ponujalo več možnosti in več prožnosti pri uveljavljanju in bi tudi bolje pokazalo razlike med posameznimi državami. Saj gre tukaj za različne, zelo različne. Um, prihranke pri uporabi energije. In iz drugih področji imamo dokaze, da ni garancije za uspeh. Ali jih obidejo, ali jih ne upoštevajo v celoti. Tako da se zdi, da bi, če bi sprejeli neko zavezujočo merilo, eh, torej da bi imeli pri tem tudi nadzor, da bi to pa bil sistem, ki bi eh, bolje eh, služil sistemu, ki ga je predstavil poročevalec. Hvala. Hvala lepa naslednji kolega. Hvala lepa. Naslednji, najprej bi se rad eh, zahvalil. Um, poročevalcu seveda ostaja tukaj še veliko dela. Z, skupaj s kolegico uh, eh, Kolasko Kovinsko bo imel zelo težko nalogo, in sicer nalogo konsolidacije, pa tudi napovedi za prihodnost, kar se tiče skupne okoljske energetske politike, predvsem v tem eh, težkem obdobju, ko imamo recesijo. Ta poročila so torej zelo tesno povezana in jih moramo tudi koherentno obravnavati skupaj, ravno zato, ker se nanašajo eno na drugo. Obema poročevalcema pritrjujem, ko eh, izpostavljata, da je pomembno imeti uh, zelo korektno izvajanje um, trenutno uveljavljenih um, evropskih določb. Pri odstavku 5 uh, eh, poročila gospoda Bensna piše, da ima komisija zelo pomembno nalogo, ko gre za to, da je uh, potrebno um, sankcionirati kršitve pogodb. To je za nas popolnoma logično in tega ne smemo preopraševati. Uh, seveda mora uveljavljena zakonodaja um, veljati, dokler se ne bomo podali novim pustolovčinam naproti. In to mora pisati tudi v tem poročilu. Moramo imeti oceno, evalvacijo uh, energijske učinkovitosti, pa tudi konsolidacijo. Vse to se mora zgoditi, preden bo prišlo do novih inicijativ. Kar se tiče odstavka 4, podpiram poročevalca, seveda komisija mora zelo kritično preveriti nacionalne načrte, eh, kar se tiče energetske učinkovitosti in porabe energije, kajti le tako bodo lahko preverili, kateri cilji so bili doseženi na podlagi že doseženih, eh, eh, že sprejetih. Um, z, um, dejstev in potem bodo lahko lažje spremljali tudi sprejetje ciljev za 2020. Tudi cilji v Lizbonski strategiji, kar se teh tiče, morda jih ne bomo mogli um, popolnoma doseči, kar bo pa seveda povzročalo tudi um, neverodostojnost uh, na področju Evropske unije. Skratka, Evropska unija si mora um, postavljati realne cilje Ko si namreč postavljamo zavezujoče cilje, potem pa jih ne dosežemo, to vedno vodi do frustracij. Torej, komisija kot tista, ki pregleduje in varuje eh, pogodbe, eh, bi se morala v tej svoji vlogi okrepiti in s tem bi dosegli um, večje zaupanje. Če bomo namreč dosegli konkretne in smiselne um, zaveze, bo to seveda bolje. So pa še določene točke v tem poročilu, ki, um, s katerimi se ne morem popolnoma strinjati in bo podal nekaj predlogov sprememb. Um, glede na to, kar sem povedal, je jasno, da za me trenutno še ni smiselno, da bi sprejeli zavezujoče nove cilje, kar se tiče naše strategije o energetski učinkovitosti. Da bi zdaj tukaj kar bežali naprej in preskakovali določene zadeve, ne bo prineslo korakov. Če država članica avtonomno lahko izrablja energijo in z tem eh, pripelje do tega, da njene emisije ne bojo previsoke, potem se mi zdi to v redu. Zato deveti odstavek, kot je zapisan v poročilu, za me ni popolnoma iztrepljiv, eh, eh, spremljiv. Različne države članice um, imajo različne zahteve, kar se tiče energetske učinkovitosti. Seveda so tu razlike med severom in jugom, recimo. Uh, Tako da bi, ne bi smeli diskriminirati eno vrsto pridobivanja energije v primerjavi z drugo, eh, recimo, kar se tiče termoelektrarna ali kaj podobnega. Leta 2006 sem bil tudi sam poročevalec pri poročilu o energetski učinkovitosti. In jaz mislim, da lahko dosežemo več z manj ukrepi. Seveda moramo najprej zagotoviti energetsko učinkovitost in krepiti to osveščenost, ampak morali bi tudi končno porabo poskusiti znižati. Posebej v časih recesije bi lahko tukaj na drugi strani bi morali spodbujati gospodarsko rast. Zato je pač tukaj vsaka redukcija, zmanjšanje energetske porabe seveda nevarno, ko hočemo spodbujati gospodarsko rast. Upam, da bomo po, svoji, po naši razpravi seveda našli en smiselni tekst, ki bo imel podporo, splošno podporo vseh. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το συγχαρώ. Γοσπότ, πρέτσινικ, τούτι σαμ ζελίμ, čestitati gospodu Bensno za odlično upravljeno delo eh, in želim tudi eh, predstaviti nekaj komentarjev. Eh, varčevanje z energijo, za večjo energetsko učinkovitost je izjemno pomembno vprašanje in na tej podlagi bi lahko oblikovali nov energetski model. Danes se razvijajo nove tehnologije, Eh, nanotehnologije se pojavljajo in vse te nove tehnologije lahko odigrajo pomembno vlogo. Eh, tehnologije, komunikacijske tehnologije, informacijske tehnologije lahko tudi odigrajo svojo vlogo, da spodbujajo bolj ozaveščeno porabo energije, tako na ravni gospodinstv, kot v prometu, v industrijo in druge. Seveda pa ne smemo pozabiti, da moramo poskusiti zmanjšati Eh, potrošnjo energije, zlasti na področju informacij in komunikacij. To zahteva tudi naš poročevalec. Sam pa vas želim opozoriti na tako imenovane inteligentne števce. Ti inteligentni števci imajo precej potencijala in lahko eh, zmanjšajo porabo. V treh državah, v Italiji in še v nekaterih drugih, se je izkazalo, da so v veliki meri že uvedle števce, skoraj v celoti druge države pa nekoliko zaostajajo z, eh, z nameščanjem inteligentnih števcev, ampak kakorkoli že treba je uh, dobiti evropsko definicijo inteligentnega števca in potem postaviti roke za njihovo namestitev. Pred nedavnim smo ugotovili, da ti inteligentni števci povzročijo drugačno vedenje potrošnikov, ampak potrošniki morajo biti ustrezno obveščeni. Če To, kar moramo narediti, je ustrezno eh, informirati potrošnika, tako da se bodo potrošniki že preko interneta lahko obvestili. Ni dovolj, da te, da te števce samo namestimo. Kar pa zadeva časovni okvir, kar zadeva digitalno agendo, cilj je, kot smo rekli, da 50 odstotkov eh, gospodinstev ima inteligentna števca čez nekaj let, vendar pa to ne bo dovolj. Treba bo druge inteligentne naprave, ki bodo kompatibilne z inteligentnimi števci, tako da se bodo upoštevale energetske potrebe različnih omrežij. Zlasti sem vesel tega, da vidim, da v poročilo piše, da je treba Eh, večji podarek dati stavbam evropskih institucij, tako da bodo do leta 2020 te stavbe evropskih institucij postale vzor ekoloških stavb. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Chairman. Ne, um, excuse me, Hipnar. Kolegin oh. Hipnar. Oprostite, kolega Hipnar. Se opravičujem. Za vami se opravičujem. Spravozdavci i bardzo dziękuję za... Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcem. Zahvaljujem pa se tudi za številne komentarje, ki smo jih slišali v zvezi s tem. Spoštovanje, kolegice in kolegi, danes govorimo o ključni, pomembni temi. Ne le eh, iz ozadja um, okoljske politike, ampak tudi naše gospodarske um, stanja. Eh, potrebna bo racionalizacija um, pri porabi energije, tako kot pri izpustih CO2. Ampak enako kot pri izpustih, za kar seveda vsi delamo, je tudi to področje samo nekako osamljeno, ni dobro definirano z vidika Evropske unije. In zato se mi zdi to poročilo še posebej pomembno in tudi sprejetje um, te teme in tudi vseh rešitev, ki se tega tičejo, bistveno. Ko govorimo o prihrankih energije, so ti prihranki seveda nujni, da bomo dosegli cilje okoljske politike. Trg sam ne bo sposoben, tudi noče zmanjšati energetske porabe. Zaradi tega bo seveda morala posredovati država oziroma posamezne države članice in tudi na um, ravni Evropske unije bomo morali uvesti nekaj mm, potrebnih uh, orodij za to, da bomo izsilili zmanjšanje porabe energije od potrošnikov in v to prisiliti tudi podjetja, ki um, prekomerno porabljajo energije. Evropska unija je tukaj um, predvsej zaostaja za združenimi državami Amerike, naprimer. In skrajni čas je, da um, razmislimo tudi o več različnih možnostih. Um, energijskega vrčevanja. Nekdo je že omenil inteligentne števce, um, ampak tudi kar se tiče ulične osvetljave, recimo tukaj porabimo ogromno energije in um, tu bi morali bolj vrčevati. Pomembno je seveda tudi posredovanje informacij potrošnikov. Te informacije mora biti vedno na voljo, uh, biti mora dobro informiran, tako da bo vedno vedel, koliko neka naprava, ki jo ima, porabi energije. Pomembno je pri tem tudi izobraževanje potrošnika, seveda. Pa tudi izobraževanje strokovnjakov v energetskem sektorju in delujočih v energetskem sektorju. Kar se tiče obnove stavb, moram tudi reči, da uh, gre za pomembno temo, ampak žal se te obnove ne realizirajo v. Uh, na tak način, kot smo si želeli. Veliko stavb še vedno ne dosega standardov, eh, kot smo jih postavili ehm, tukaj. Spostaviti moramo ehm, nekako tak mehanizem, da ne bo smisel kaznovanje, ampak da bomo povečali sodelovanje med različnimi dejavniki. moramo biti pionirji pri, um, pri izdelkih, ki so varčni pri porabi. Moramo investirati v tehnologije, ki bojo to omogočile. Moramo investirati v politiko energetske varčnosti. Kajti vse to bo imelo dobre pozitivne posledice, ne samo um, eh, za okolje, ampak tudi pri ustvarjanju novih delovnih mest. Seveda bomo na ta način izboljšali eh, stanje, energetsko stanje celotnega področja Evropske unije, tako da to je zelo pomembno področje. Evropska unija se namreč vse skozi spostavlja kot vodilna kot eh, tista, ki ustvari največ zelene energije, Eh, ki jim na največje cilje, najvišje cilje, kar se tiče izpustov, um, zmanjšanja izpustov CO2 celo do 95 odstotkov do leta 2015. In da bi dosegli te cilje, moramo um, sprejeti mehanizme, ki bodo to omogočili. In zato to ne more biti kratkoročna politika ta politika mora biti razdelana korak za korakom, če hočemo imeti pred seboj cilje in jih tudi doseči. Eh, če bomo vedno imeli pred očmi racionalno politiko, to ne bo imelo le eh, učinkovitih, ne bo učinkovito le v EU, ampak v celotnem mednarodnem področju. Hvala lepa. Kolega Hira energije se ne konsumuje. Ja to... Gospe in gospodje, energije ne trošimo. Ves čas govorimo kot eh, uporabniki, konzumenti in tako naprej, ampak kaj je energija? Energija je navadni tržni proizvod in ne uničujemo je. Prevzema nove in nove oblike. Zato mislim, da moramo govoriti o koristni uporabi energije takšni uporabi, ki nam da čim večji učinek. In seveda, če govorimo o energetski učinkovitosti, se mi zdi, da pozabljamo na fizikalne, kemič, kemijske vidike, kar včasih morda ni mm, napačno. Treba pa se vprašati, kaj se dogaja z energijo, preden pride na trg. Govorimo o zniževanju uporabe eh, različnih energentov in eh, to v tem poročilu in v drugih poročilih in v okviru razprav o njih. Tudi izklapljanje energije oziroma nekega vira je stvar, o čemer bi bilo treba razmišljati. Tudi to je ena možnost. Če želimo povečati energetsko učinkovitost, pa je treba govoriti uh, tudi, ne samo o uporabi, temveč tudi o proizvodnji in prenosu električne, plinske in eh, druge vrste energij. Mislim, da ne moramo tukaj eh, pozabljati na ta vidik. Treba je zagotoviti, naprimer, višji tlak, ko gre za mm, te vrste energenta, več eh, učinkovitega prenosa in tako naprej. To kot prvo. Kot drugo. Smanjšati je treba uh, raz, eh, nekoristno uporabo energije. Gre za celo vrsto neracionalnih, neučinkovitih um, omrežij, ki jih imamo. In 12 odstotkov električne energije, naprimer, gre čisto v izgubo zaradi prenosa, ki ni ustrezno narejen od eh, neke termoelektrane do dokončnega potrošnika. tudi naprimer toplotna energija. To lahko bolj uporabimo z ustreznimi izolacijskimi ukrepi. O tem je tudi tukaj govora. Treba zmanjšati tudi različne vrste tren. To so vse neke vrste mehanski pojavi, ki se jih moramo eh, lotiti in jih obvladati. Naslednje. Izgube v elektromagnetskih poljih zaradi konverzije. Te so videti tako, da pri proizvodnji izgubimo samo 2 odstotka, v prenosu te energije pa bistveno več. Naslednje. Predolga je tako imenovana veriga konverzije energije iz ene oblike v drugo. Iz premoga lahko proizvajamo električno energijo, to potem. Eh, prenašamo do potrošnika, ta pa se s tem ogreva. Mislim, da je to preveč poenostavljeno gledanje. Ta uh, veriga konverzije energije je predolga in zaradi tega imamo ogromne izgube, če že govorimo o učinkovitosti potrošnje in porabe energije. Kaj te energije ne trošimo, te več jo uporabljamo, se ne uničuje, uh, temveč se samo pretvarja v neko drugo obliko preko procesa entropije. Ampak to je že druga zgodba. Kolega Sardu. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalcev želim čestitati za opravljeno delo, eh, prav tako pa mu čestitam za način dela pri pripravi tega poročila, kajti vsi smo bili zelo vključeni. Veliko sreče imamo, da danes v kontekstu socialne gospodarske krize, v kateri je v Evrope, je potencial za uh, ustvarjanja novih delovnih mest zelo nepoznan med našimi uh, državljani. In ti ne poznajo niti uh, vseh možnosti, kako znižati račun, uh, ki ga plačajo za elektriko. In uh, ko bo uh, soček s 550 e, uh, evrov oziroma dolarjev, uh, Eh, doslej pa nismo, pa nismo izkoristili vseh eh, možnosti, ki smo jih imeli in bomo spet žrtev naslednje energetske krize. Do konca leta je nujno, in to so rekli tudi drugi, do konca leta je nujno, da začnemo ukrepati na področju energetske učinkovitosti. Ne samo s tem, da o tem govorimo, ampak da predlagamo ukrepe, eh, konkretne ukrepe, da eh, spremenimo eh, Eh, direktivo, da določimo eh, kvantitativne in kvalitativne cilje. Tudi mi podpiramo zavezo o zavezojočem cilju eh, in potem idejo o plinovodih oziroma večji učinkovitosti. 20 odstotkov energetske učinkovitosti je ekvivalentno 15 odstotkov 15 eh, plinovodov Nabuka. 15. Eh, eh, Nabuko pomeni 15 ceremonij ob otvoritvih, ampak to je dosti manj drago in dejansko bomo imeli pravi bulvar energetske učinkovitosti. V poročilo podpiramo večino ciljev, ki jih poročevalec predlaga, kar zadeva renovacijo obstoječih stavb mislimo, da je to prioriteta, to je tudi prioriteta poročevalca, vendar pa moramo iti dlje pri stavbah. Zlasti, ko gre za ritem renovacije stavb, kakovost renoviranja renovacijskih del, tu moramo biti bolj ambiciozni, tu še vedno obstajajo uh, možnosti za večje prihranke, za uh, izboljšanje stavb, ki so trenutno neustrezna z energetskega vidika. Uh, Financiranje je bistvenega pomena. Poročevalec po sveča temu veliko pozornosti in gre v pravi smeri. E, mi razmišljamo o predlogu spremembe v tej smisli, namreč, da bi zahtevali od držav članic, da e, vzpostavijo sklad za energetsko učinkovitost in e, to bi pomenilo, e, da bi se ulagalo malo javnega denarja, pa veliko zasebnih sredstev v zadnjih tednih smo se pogovarjali o direktivi o obdavčanju energije, o obdavčanju finančnih transakcij in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi o eh, dražbah eh, kvot v znotraj ETS. To vse je povezano z energetsko učinkovitostjo. Potem so tu še fosilne energije, še vedno je porabimo preveč, veliko dumpinga na tem področju zlasti sedaj, ko je veliko subvencij v fosilne energije, pa tudi eh, pomoči po, pri porabi fosilne energije. Tu moramo biti bolj skladni, če želimo večjo energetsko eh, učinkovito. Če bomo imeli zavezojoče cilje, bodo od tega prve imele koristi najbolj eh, ranljive skupine skupine ljudi. In mislim, da potrebujemo tudi konkretna orodja. No, v državah članicah se malo dela, ampak na Evropi je, da se začne ukvarjati z uh, problemi pomankanja energije. Hvala. Po kavalju. Hvala, gospa Kavaljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj čestitam gospodu Bencnu k zelo dobremu poročilu in zato, da je poskušal iskati ravnotežje med trenutnimi finančnimi omejitvami in na drugi strani pojem proti podnebnim spremembam. Seveda je res, da moramo najti neke inovativne poti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti. Ena od teh možnosti, o kateri bi želela govoriti, in predlagala bom v zvezi s tem tudi predlog spremembe in naslednja. Gre za uvajanje načela pogojnosti v financiranje evropskih projektov. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bodo projekti financirali skolj in samo, če so v njih zagotovljeni določeni standardi energetske učinkovitosti. Nima smisla, da imamo zelo drage eh, zgradbe, stavbe in podobno in vanje ogromno vlagamo, če niso energetsko učinkovite takšni predlogi, takšne zamisli se mi zdi, da so dobre, če hočemo v prihodnosti povečati energetsko učinkovitost nasploh. Druga stvar. Zelo pomembne so občinski in lokalni organi in oblasti pri teh naporih. E, v Evropi imamo celo mrežo agencij, ki jih eh, iz eh, evropskega proračuna podpiramo in njihova vloga je zelo pomembna občinske in lokalne ter regionalne energetske agencije pa so nekaj, kar je tudi že zaživelo in bi to lahko omenili v poročilu. Zadnja stvar. Ne bi smeli pozabiti pri vsem tem na vlogo industrije kar zadeva raziskave in tehnološke izboljšave, se mi zdi, da so energetsko intenzivne eh, panoge industrije, tiste, ki morajo še eh, dosti več narediti. Nove tehnologije, nove inovacije, nove postopke, tudi proizvajalne in industrijske potrebujemo v nekaterih panogah, če hočemo biti bolj konkurenčni v prihodnosti, glede na omejitve, ko gre za energetsko varnost eh, in za varovanje okolja. Torej, zdi se mi, da bi morali poudarjati pomen, da, raziska, da so raziskave na področju eh, varstva oziroma zmanjšanja porabe energije v energetsko intenzivnih industrijah pomembne. Hvala, sedaj pa kolegica Tikao. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Sama bi se želela tudi zahvaliti poročevalcu za to poročilo. Nekaj predlogov sprememb bomo seveda v zvezi s poročilom še pripravili. Najprej dovolite, da povdarim naslednje. Po mojem mnenju je energetska učinkovitost ena od prvih eh, prednostnih nalog Evropske unije ali takšna bi morala biti saj v prihodnosti. Upam, da bo energetska učinkovitost na dnevnem redu sveta pa tudi komisije in na, eh, v, kot sestavni del njihovih delovnih programov. Energetska revščina in revščina povezana z energijo. Kot so nekateri drugi že povdarjali, je veliko ljudi, tistih, ki trpijo zaradi gospodarja, zaradi brezposelnosti, njihovo število celo še narašča. Spričo tega je vedno več družin v Evropi, ki so izpostavljene tako imenovani energetski revščini. Spričo te situacije smo sprejeli nekaj ukrepov, predpisov, ki bi jih bilo treba izvajati. Ko smo govorili o poročilu o energetski učinkovitosti stavb, sem že poudarila to, kar bom sedaj ponovila. Umestni pregled uredbe v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, torej projekti v zvezi s tem eh, skladom, ki se eh, nanašajo na povečanje učinkovitosti stavb, se mi zdi, da bi morali biti bolj pomembni. Več denarja bi bilo treba iz tega sklada, torej nameniti te vrste projektom. Zahtevali smo povečanje te učinkovitosti za do 4 odstotke, vendar umestni pregled mislim, da bi lahko uporabili za to, da ugotovimo, ali smo to res dosegli. Istočasno pa menim, da bi tudi v naslednji finančni perspektivi morali posvetiti več pozornosti energetski varnosti stavb. Govorili smo tudi o energetski učinkovitosti v prometu drži, da priporočilo v zvezi s tem moramo uh, nameniti predvsem raziskavam in razvoju. Kaj to pomeni? Inovativnost, raziskave in razvoj v zvezi z energetsko učinkovitostjo v prometu potrebujemo. Imamo že nekaj projektov, kot naprimer Galileo in nekateri druge, ki uh, poskušajo delati nekaj tudi ali dati neke rezultate tudi na področju večje energetske učinkovitosti v prometu. V zvezi s tem je treba električne stroje, no lahko govorimo seveda tudi o eh, kolesih, ampak uporaba strojev, motorjev in tako naprej je, treb, je nekaj, kar moramo vključiti v tako imane inteligentne a, eh, mreže mreže raziskovalcev, razvijalcev, inovatorjev in tako naprej. Tukaj se namreč skriva ogromni potencial. Res pa je, da na primer imamo pri tem veliko problemov. V Španiji so v obnovljive vire energije vsako leto vlagali 5 milijard evrov, vsaj v preteklosti. Danes pa morajo zapreti nekatere veternice in um, obrate za proizvodnjo Eh, električne energije s pomočjo vetra zaradi finančne in gospodarske krize. Če pa bi odločitve o takšnih projektih prenesli na nižjo raven, ne na raven centralnih vlad, potem bi verjetno ljudi spodbudili za to, da vključujejo bolj inteligentna omrežja v svoje načrte in projekte. Ob koncu naj še nekaj povdarim. Če že govorimo o učinkovitosti stavb, Za enkrat nismo vsega naredili. Tudi Evropska komisija naj bi pripravila novo poročilo v zvezi s tem. O tem pa bomo morali voditi še razpravo kasneje. Hvala. Kolega Hökmark. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ni treba posebej povdarjati, da je energetska učinkovitost pomembna zaradi konkurenčnosti, varnosti zagotavljanja energije, pa tudi za razvoj novih verov za pridobivanje energije. Seveda, uporaba eh, energetske učinkovitosti mora biti povezana z hitrejšo uporabo novih verov energije. Mislim, da je to treba poudariti v tem poročilu. Vsekakor se mi zdi, da je poročevalec to vzel kot rdečo nit svojega poročila. Kaj to pomeni? Če govorimo o ukrepih, moramo imeti v mislih, gospodinstva, podjetja, državljane, posameznike, ki morajo vsi postati bolj energetsko učinkovitosti zaradi naraščajočih cen energentov. Povdariti pa moramo zlasti tista področja, kjer posamezno podjetje ali posamezni državljan nimajo vpliva na porabo energije. Javni ukrepi se morajo osredotočati na javne infrastrukture in objekte, obrate različnih vrst. Kaj imam v misli? Recimo daljinsko ogrevanje, infrastrukturni promet. To mora biti v ospredju naše pozornosti. Treba je tudi povezati cilje z ukrepi. O tem je nekdo že nekaj rekel. Bistveno lažje je zavezojoče ukrepe sprejeti, če vemo, kako bo uporaba energije, naprimer za ogrevanje stavb, se razvijala ali kako bomo mm, neke prometne sisteme zastavili tako, da bo poraba energije v njih eh, bolj učinkovita. Nekaj predlogov sprememb bom pripravil v zvezi s tem. Ampak vsekakor moramo se osredotočiti na tiste zadeve, na katere posameznik ne more vplivati. Tukaj gre za bolj infrastrukturne celovite eh, projekte. Kolega Brežina. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Njegovi predlogi se mi zdijo zelo pozitivni za eno samo izjemo. O čem govorim? Govorimo o zavezujočih ciljih. Zdi se mi, da je še preuranjeno določati zavezujoče cilje. Ampak res pa je, bolj učinkovito bomo energijo uporabljali, eh, prej bomo za, dosegli cilje, ko gre za bolj učinkovite energetske sisteme ko, in ko gre za večjo varnost z oskrbo z energijo. To je seveda nekaj, kar bo v korist eh, vse naše družbe, Evrope kot celote. No, ampak vendarle se mi zdi, da v zvezi s tem moramo še nekaj ugotoviti. V preteklosti se mi zdi, da smo naredili napako, ko smo govorili o energetski učinkovitosti, češ, da lahko v vsakem posameznem primeru dosežemo neke uh, rezultate. Kolega Gerek je govoril o fizikalnih plateh in mislim, da tisti, ki znajo celotni cikl eh, pretvorbe, konverzije energije dobro opisati, bodo vedeli, da ni tako enostavno doseti zmanjšanje porabe obstajajo tudi nekateri gospodarski zakoni, finančni zakoni, ki eh, govorijo proti temu, da lahko kar tako celotno porabo energije zmanjšamo. O čem govorim? Če bomo, na primer, prepovedali uporabo manj učinkovitih 100-vatnih žarnic. No, to se je zgodilo v preteklosti, kot veste. In če bomo zahtevali nujno zamenjavo teh žarnic z bolj učinkovitimi, potem ne bomo kar avtomatično dosegli zmanjšanja porabe energije, v tem primeru električne. Zakaj? Zato, ker bo to pomenilo, da potrebujemo večje število novih žarnic. In potem bomo ponovno na začetku. Vsekakor se mi zdi, da je poročevalec nekatere cilje dobro zastavil, ampak ne vseh. Sam sem za energetsko učinkovitost, ampak ne smemo si zatiskati oči, čez da bomo na ta način kar pavšalno vse vrednosti a, eh, zmanjšali. Hvala, gospa Gutierrez Cartines. Najlepša hvala. V dveh temah bi želela spregovoriti. Nekoliko sem zaskrbljena s pričo naslednjega. Po eni strani je poskušal poročevalec biti čim bolj realističen, ampak na več mestih eh, ni upošteval vseh vidikov energetske politike. Vsako dopoledne se pogovarjamo tukaj o gospodarski krizi, potem pa, ko Eh, govorimo o energetski učinkovitosti, ugotavljamo, da se nič ni, nared, ni eh, spremenilo. V Španiji imamo 5 milijonov brezposelnih in samo en odstotek le teh si lahko privošči nov energetsko učinkovit avtomobil. Ali si lahko privošči renovirati svoje stanovanje, zato da bo bolj energetsko učinkovito. Cena elektrike v Španiji narašča. In zato se sprašujem, zakaj ne iščemo novih možnosti. Imamo jedrsko energijo, imamo obnovljive vire energije, ki pa so zaenkrat izjemno dragi. In potem ne nehno govorimo o pravičnosti, o revščini povezani z energijo, ampak ravno revni so tisti, ki nosijo ogromna bremena, pri tem imamo v mislih tudi revne občine. Nadalje. Govorimo o tem, da obnovljivi viri energije so nekaj, kar bi lahko pomagalo zlasti nekaterim občinam, ampak po drugi strani vidimo, da so energetska omrežja takšna, da Kartagena na jugu Španije pravzaprav oskrbuje Barcelono, čisto na severu Španije, z električno energijo. In ne vem, potem pa hočemo govoriti o energetski učinkovitosti. Danes dopolno smo že govorili o presoji vplivov. Ja, seveda moramo presojo vplivov narediti, ampak moramo vedeti, kakšna je odločitev, ki jo sprejemamo, kdo jo bo uresničeval in kakšni so stroški povezani z njo. Ko je Španija pristopila Uniji, so naši eh, župani v odboru regi nenehno ugotavljali, da jih zasipamo z za novimi zavezami in eh, z za novimi predpisi. Rekla sem že, da imamo 5 milijonov brezposelnih v Španiji in eh, od njih sedaj pričakujemo, da se bodo energetsko učinkovito vedli in eh, če se ne bodo, jih bomo sankcionirali, kaznovali torej potem inovativna evropska podjetja. Nekateri pravijo, da moramo podpirati inovativno dejavnost, istočasno pa uvajati nove oznake, eh, s katerimi bomo označevali energetsko učinkovite tehnologije in proizvode. Recimo, ne vem, nekatere pralni stroje, avtomobili. ki, očit, kjer je očitno sprememba hitrejša, kakor ko gre za uh, spremembe v ravnanju občin. Potem naslednji problem. Skodovinski spomeniki, govorimo o stavbah seveda, te hočemo ohraniti, jasno, prav, ampak kaj potem naredimo, sploh nismo preverili, kako so učinkovite te stavbe. Ko smo govorili o energetski učinkovitosti, smo te stare stavbe, ki jih hočemo ohraniti, kot dediščino na vsak način ohraniti, pozabili. V Avstriji vem, da na tem področju delajo a, skoraj da čudeže, ampak vseeno, kaj hočem povedati, bolj koherentna, usklajena mora biti ta naša politika. Zdi se mi, da enostavno tistih m, mm, vrzeli, ki so problematične, še vedno ne odpravljamo. Kolegica, vse bomo naredili, da boste lahko dobro spali. Sedaj pa gospa Herzog. Eh, eh, eh, Hvala, predsednik. Tudi sama čestitam poročevalcu. Nisem se hotela javiti k besedi, če bi bili drugi povedali tisto, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno in kar ni v tem poročilu. Zakaj gre? Energetska učinkovitost je človeški problem. Ljudje bodo energetsko učinkoviti, če bodo za to vedeli in če bodo vedeli, kako jo doseči. Torej, energetsko uh, nepismenost moramo odpraviti. Imamo delavce, ljudi v proizvodni, ki, to nekaj, ki to že počenja, ampak potem moramo tudi gospodinstvo na nek način ozavestiti. Gospodin je. Zlasti moramo ozavestiti, da bodo vedele, kaj treba početi. Torej, veščine Vedenje, znanje je potrebno, tako v proizvodni energije, pa tudi pri potrošnji lede. Zato mislim, da je ta odstavek treba še dodati temu poročilu in zato bom sama dodala enega ali dva predloga sprememb. Torej moramo nekaj narediti tudi s tistimi, ki gradijo uh, gradbe, stavbe. Treba je začeti z Eh, od spodaj, ne pa na vzgor. Ta eh, pristop od zgoraj na vzdolj se mi zdi, da ni ustrezen. Treba je ozavestiti tiste, ki gradijo, ki nabavljajo gradvene materijale, pa tudi tiste, ki uporabljajo te stavbe. Sicer ne bomo dosegli tistega, kar hočemo. Hvala. Vse kolegice in kolegi, ki so želeli govoriti, so dobili do sedaj besedo. Sedaj bom dal še na kratko besedo gos komisiji, gospa Koskimati, se mi zdi, da je pristojna za to. In potem še enkrat poračevalcu, da bomo potem lahko prišli na naslednjo točko dnevnega reda. Izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi gospodu Bencenu in vsem poslankam in poslancem tega odbora, ki so se oglasili v razpravi. Sa stališča komisije je to zelo zanimiva razprava in zelo smo veseli, da smo lahko prisluhnili eh, veliko glasovom v njej. Spodbudno pri vsem te je naslednje. Vsi ste poudarili, kako pomembna je energetska učinkovitost in kako pomemben je ta nov akcijski načrt, ki naj bi ga kmalo sprejela komisija. To je dobro izhodišče. Različne elemente je eh, gospod Pencen že v svoje poročilo vnesel, te so pomembni in lahko vam zagotovim, da s vsemi temi pobudami že uh, začenjamo, ko gre za načrt posameznih ukrepov. Prvi korak pri razvijanju evropske energetske učinkovitosti in eh, političnega vira za to, to je energetska strategija 2020 ali 2020, ki kolikor sama vem, jo prvič v zvezi z evropsko energetsko politiko uporabljamo. Na ta način bomo prvič začeli analizirati popraševanje in potrošnjo energije v Evropi. To bo neke vrste začetek naknadnega dokumenta o energetski politiki, dokumenta, ki ga bomo kasneje pripravili. Torej ne bi se želela preveč podrobno spuščati v vašne, vaše različne uh, zamisli, kajti o tem odbor šele razpravlja in poročilo še ni dokončano. Pa vendar, morda samo ena stvar, ki se mi zdi, da jo je pomembno omeniti. V zvezi z resnimi napori komisije. Nekaj med vami je zahtevalo, oceno trenutnega uh, političnega okvira. Veste, da imamo poročilo iz leta 2006 in sedanji politični portfelj je baza, na kateri delujemo. Seveda bomo na tem še naprej delali, ampak komisija namerava tudi dokončati oceno tega političnega okvira iz leta 2006. In to bo seveda izhodišče za vse nadaljne pobude. To pomeni še nekaj. Komisija je odločena zagotoviti, da bo do obstoječe politične pobude in da bo obstoječa zakonodaja nekaj, kar bomo v celoti uresničili in kar bodo začele izvajati vse države članice. imamo seveda še nekaj pripom po svezi z zakonodajnim postopkom. Pri tem so seveda zelo pomembni nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost. Predsednik, mislim, da bo to kar dovolj. Komisar bo z veseljem sodeloval v tej razpravi in eh, z veseljem bomo eh, prebrali vaše poročilo, končno poročilo. Hvala. Dovolite samo nekaj v zvezi z nadaljnimi razpravami. Upam, da vas nisem čisto dobro razumel ali napačno razumel. Podlage za nadaljna posvetovanja o tem, kakšna bo, je realnost, je eh, raziskava iz leta 2006. Ali ste ažurirali to raziskavo? No, ni vam treba odgovoriti. Mislim, da leto 2006 nikakor ne more biti osnova za oceno stanj. Sedaj pa dajem besedo še kolegu Bencnu, ki bo lahko odgovoril na vsa vprašanja. Ne, ne, saj nisem to mislil resno. Hvala, predsednik. Hvala za vse pripombe poročevalk in poročevalcev v senci, pa tudi poslank in poslancov. Govorimo, govorili ste o energetski politiki, izobraževanju, o revščini na področju eh, povezanem z energijo, o zgradbah in tako naprej. Vse te stvari so zelo zanimive. Rekel sem, da, smo, da veliko energije trošimo v naših stavbah in direktiva o učinkovitosti, energetski učinkovitosti stavb ni dovolj. Zato mislim, da je treba še nekaj storiti. Vse te nove pobude bom seveda upošteval in jih je treba upoštevati glede na gospodarske probleme, s katerimi se soočamo. Ko smo začeli s to razpravo, sem že rekel, da je veliko deležnikov zainteresiranih pri tem. Veselim se vaših predlogov sprememb in prihodnih pogajanj vendar na koncu konca ne smemo pozabiti naslednjega. Na področju energetske učinkovitosti je veliko inovacij v naših evropskih podjetjih. Tudi nova delovna mesta se skrivajo v tem zlasti za majhna in srednje velika podjetja. Več eh, dodane vrednosti moramo graditi v naše proizvode v Evropi, pa tudi nova delovna mesta moramo ustvariti. Tukaj se mi zdi, da se ponujajo realne možnosti. Najbolj učinkovit način varčevati je izkoristiti vse možnosti za večjo energetsko učinkovitost. Slišal pa sem tudi pripombe v zvezi s financiranjem, da, so, da je potrebno več sredstev za povečanje energetske učinkovitosti. Glede na to, da je veliko zainteresiranih, se torej veselim nadaljnega dela in upam, da bomo prišli do nekega skupnega, odločnega, koristnega poročila. In upam, da bo komisija potem upoštevala to mnenje Evropskega parlamenta. Hvala, gospod predsednik. Hvala. 5. oktober je rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj lahko preidemo na novo točko dnevnega reda, številka 15, industrijska politika za dobo globalizacije. Poročevalec je gospod Lange, ki mu takoj dajem besedo, potem pa bomo imeli razpravo. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice, kolegi. Res je, to nakazuje že naslov, industrijska politika v dobi globalizacije. če si ogledamo, kakšno je trenutno stanje, se moramo res intenzivno posvetiti um, industrijski politiki. Združene države imajo eh, milijardo sredstv, um, eh, dolarjev na voljo za inovacije v industriji. Tudi Kitajska je predvsem pri telekomunikacijskih tehnologijah izjemno močna um, in ima pa tudi zelo ekspanzivno politiko, eh, kar se tiče energetskih virov. Tudi na japonskem je industrijska politika v ospredju. In če imamo vse to pred očmi, kolegice in kolegi, si res ne moremo privoščiti to, kar se je dogajalo v prejšnjih letih in sicer, da ne bi izvajali, da ne bi realizirali industrijske politike. Zato se mi zdi, da moramo ravnati hitro, silno in da moramo okrepiti industrijsko bazo, osnovo. K temu pa bi morali dodati še izzive globalne podnebne krize, tudi na to moramo um, reagirati in um, nekako upoštevati vzdržne ekološke podlage. Vse to je torej izziv za novo industrijsko politiko v Evropi. V zadnjih tednih sem govoril, intenzivno se pogovarjal s številnimi kolegi. Imeli smo tudi zanimiv seminar v politični skupini, tam sem dobil veliko novih idej in to boste našli tudi v snutku mojega poročila. Jasno pa je, da če si želimo dobiti priložnost za pametno industrijsko politiko v Evropi, da mora to biti vključujoča industrijska politika kar se tiče integracije in komisije. Včasih imamo občutek, da v komisiji te različne politike delujejo in se organizirajo zelo ločeno. Če mislimo resno z krepitvijo evropske industrijske baze, se mora tudi znotraj komisije zgoditi neke vrste integracija. Politike se morajo združiti. Zato predlagam delovno skupino znotraj komisije, zato da bi delovali enotno kar se te politike tiče. Vendar moramo um, izboljšati tudi komunikacijo med komisijo in skladnost med komisijo in državami članicami. V krizi se je namreč izkazalo, da veliko držav članic svojo politiko um, organizira popolnoma drugače kot njena država soseda. Recimo, zato bi morali tudi upoštevati člen Lizbonske pogodbe 173 Um, in nekako poenotiti s smernicami in skazalniki različne evropske um, politike. Če tega poenotenja in integracije ne bomo dosegli, potem ne bomo uspeli. Zdaj pa pogledajmo, kaj dejansko moramo storiti. Predlagal bi, da se osredotočimo na horizontalno delovanje in k temu dodamo še regionalni in sektorski vidik. Seveda nočemo um, uvesti neke um, politike umešavanja in se delati, kot da smo lahko pametnejši kot države članice same. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da tudi trg sam po sebi ne more rešiti vsega. Torej pomembna je inteligentna, horizontalna politika in tako moramo tudi oblikovati. V svojem osnutku poročila sem to uh, poskusil um, umestiti v tri osnovne enote. Najprej um, inovativna politika in inovacije. Prepričan sem namreč, da, moramo v, da se moramo veliko bolj osredotočiti na inovacije, ki bodo tako lahko prešle v samo industrijo in v podjetja. In tukaj sem spet pri integraciji in pri povezovanju. Recimo med eh, nastavki za digitalno Evropo in pa recimo tradicionalno eh, industrijsko politiko. To je eno področje, kjer bi lahko inovacije nekako spodbujali. Imeti moramo na razpolago tudi finančna sredstva da bomo lahko podprli tudi inovacije, ki so mogoče nekoliko bolj rizične. In mislim, da smo tukaj na tem že začeli delati, bi pa morali še krepiti. Drugi, eh, drugo veliko področje so seveda viri. Seveda so tukaj na prvem mestu materialni viri in imamo velike um, probleme pri surovinah um, in z nekimi nacionalnimi um, odloki moramo priti do tega, da bomo um, imeli na voljo dovolj surovin. Mislim pa, da potrebujemo tudi en evropski enotni sistem, da bomo točno vedeli, kje se kaj nahaja, kje so kateri, katere surovine, kateri viri. Nekako moramo zato vzpostaviti močno krožno gospodarstvo, um, moramo preprečiti, da se bodo um, dragocene surovine izvažale, kar se trenutno dogaja, legalno ali ilegalno. Pa še vprašanje, kdo dejansko eh, posluje za surovinami. Tudi to si moramo pobliže ogledati. Eh, tukaj namreč prihaja do precej oligopolne strukture, predvsem kar se tiče eh, živega srebra, Um, na svetovni ravni obstaja samo trije ponudniki, ki nadzirajo 75 odstotkov trga. To pa seveda eh, pomeni, da, so, da lahko izvajajo zelo močne pritiske na industrije. Torej, zagotoviti vire in surovine, ampak tudi učinkovito m, mm, obvladovati te vire. Tudi to je naš izziv, da bomo lahko delovali bolj učinkovito in bolj odgovorno. Tukaj smo z nekaterimi zakoni že um, uvedli potrebne instrumente, torej smo že nekaj naredili, lahko pa seveda naredimo še več. Tretja velika zadeva so seveda zaposleni in kvalifikacija zaposlenih izobraževanje. Že danes imamo težave dobiti ustrezne strokovnjake. Zato je na mizi tudi razprava, ali naj strokovnjake uvažamo vedno na dnevnem redu. Mislim, da bi nam moralo uspeti, da ljudje, ki želijo v Evropi delati in hočejo to delati, jih ustrezno izobraziti in dati ustrezna delovna mesta. In eh, tukaj bi se morali bolj povezati z socialnimi skladi, kot smo se doslej tretja, tretja enota mojega poročila pa se navezuje na industrijsko kulturo. Če smo do sedaj o industrijski politiki m, mm, govorili bolj splošno in je nismo natanko oblikovali, se moramo zdaj začeti bolj o tem spraševati. Recimo, kako bolje razpoznati vodilne trge in kako eh, bolje um, podpreti um, proizvodne možnosti. 70 odstotkov um, sredstev um, se javno, um, bi se moralo z javnih sredstev spodbujati. Biti moramo zelo konkurenčni, uh, da bomo lahko zadostili tudi uh, ekološkim potrebam in pozivam, pa tudi potrebam trga pa tudi prestrukturiranje bi morali bolj spremljati. Ne že takrat, ko se nam otrok skoraj utaplja, ampak eh, morali bi um, to delati že preventivno, da bomo lahko bolje ohranjali delavna mesta in uh, tudi perspektivna nova podjetja spodbujali in podpirali. Tako da tukaj mislim, da je potrebna neke vrste nova, trajnostna industrijska kultura. In eh, osebno sem vsekakor mnenja, da moramo uvesti transparentne državne pomoči in izrabiti to možnost za to, da bomo lahko podprli inovativne um, veje industrij, jih okrepili in jih s tem naredili bolj konkurenčne kar pa seveda v končni fazi ne sme voditi do tega, da bomo znotraj Evropske unije potem uh, drug drugemu delali konkurenco. Um, tako da ta instrument bomo morali upeljati zelo previdno. Eno področje poleg evropskega je seveda regionalno področje. Vse raziskave kažejo na to, da investicije na področju industrije eh, so zelo odvisne od tega, kaj se dogaja na regionalnem področju. Torej, kako se spodbujajo inovativne mreže, regionalne mreže, eh, da potem dobimo neke nove perspektive za eh, evropsko industrijsko politiko. In zato vam res predlagam, da regionalno mreženje okrepimo tako da bomo tukaj spodbudili eh, investicije podjetij v regiji. Poleg te eh, horizontalne, um, horizontalnega področja se moramo posvetiti še posameznim sektorjem, ki so za industrijo v Evropi eh, posebej pomembni. Torej, sektorske spodbude, recimo avtomobilska industrija in inovacija na tem področju, kako spodbuditi inovacijske procese tukaj, eh, kako spodbuditi mobilnost. Pa tudi drugi sektori, naprimer nove, eh, novi viri pridobivanja industrije, ki so postali relevanten industrijski sektor v Evropi. In tukaj si, imamo seveda izziv, kar zadeva eh, prestrukturiranje, pa tudi kar zadeva, zadeva globalni kontekst. Recimo, Kitajska ogromno investira v nove obnovljive energetske vire in industrije, tem, eh, ki so s tem povezane. Temu moramo slediti in mislim, da je potrebno na, na ta način ustrezne sektorje spodbujati. In Mm, zagotovo se strinjamo, da moramo skupaj spodbuditi neko novo industrijsko politiko, tako da bomo s tem razvijali in povečevali tudi število delovnih mest um, in da bomo to lahko vključili 13. oktobra na komisiji um, v poročilo in da bosta komisija in parlament se lahko nastopili skupno pot. Zahvaljujem se vam za, za pozornost. Eh, hvala lepa. Prav besedo ima um, kolega. Ja, hat und im zum Kar zadeva poročilo oziroma predlog poročila, ki smo ga zdaj slišali, je to poročilo zelo uravnoteženo, eh, kar me zelo veseli. Vidim, da so surovine um, dobile veliko mesta, pa tudi mala in srednje velika podjetja eh, in um, specifični sektori, vse skupaj se mi zdi, da postaja vedno bolje, izgleda dobro. Veseli me, da se vse skozi trudite, da um, pri, prihaja do ravnovesja na eni strani med raziskavami in inovacijami in na drugi strani med konkurenčnostjo gospodarstva. Um, govorite o zelo široko zastavljeni definiciji inovacij in um, predlagam, da pod inovacijami razumemo to, kar, kar um, um, iz idej dela denar, dela dobiček. Um, če, eh, ker v investicijah namreč um, delamo dobiček iz. Idej, ne pa kot eh, je v industrijskih panogah, kjer delamo um, nekako obratno. Vprašati pa se moramo tudi, kako spodbuditi inovacije. Seveda imamo na evropski ravni veliko programov, ampak včasih so zadeve precej enostavne. V nekaterih državah članicah, na norveškem naprimer, eh, spodbujajo um, inovacije eh, z električnih vozil s tem, da dajo možnosti um, uporabe um, avtobusov, brezplačnega parkiranja in tako naprej. In tukaj mislim, da bi morali tudi druge postati bolj fleksibilni, da bi nekatere, um, da bi bolj spodbudili te različne inovacije. Kar mi še zmeraj nekoliko manjka, je odnos um, glede, uh, kje so uh, izdelki izdelani, torej made in koliko <coughs> produkcije, koliko še izdelujemo dejansko pri nas v Evropi. To se moramo vprašati. In eh, dejansko lahko to rešimo samo z eh, oznakami. Francozi in italijani so za, eh, nordijske države so bolj proti, da navedemo, kje je kaj um, izdelano, ampak mislim, da je to zelo transparentno za uh, potrošnika, kje in kdaj bo kaj kupil in zato se mi zdi to nujno. Eh, vedno znova ste se v svojem poročilu nanašali tudi na Kitajsko. Tudi sam se zauzemam za to, da bi stopili v neke vrste partnerstvo za Kitajsko. Kajti nikar se ne slepimo, takih partnerstv obstaja veliko tudi na drugi strani Atlantikov, Atlantika in za Evropo pa bi bilo mogoče dobro področje, da sodelujemo z Kitajsko. Seveda, to je po eni strani dobro, po drugi pa nevarno, to vsi vemo. Dobro je zato, ker smo um, tale spon Kitajske dobro izrabili tudi v Evropi. Po drugi strani pa je slabo to, da bodo Kitajci seveda zahtevali, da jih bomo zalagali z znanjem, z know-howom zato bi se nekako morali um, z njimi strinjati um, oziroma sporazumeti tako, da uporabljajo naše patente. Ampak problem je v tem, da jih agresivno uh, te patente potem izrabljajo v nasprotju z našimi željami. Zdi se mi torej pomembno, da seveda Kitajsko razumemo kot um, partnerja, tudi socialnega partnerja, partnerja pri inovacijah. Kitajska skratka za nas je pomemben faktor za učinkovito industrijsko politiko. Pa še drug vidik, ki ima delno tudi opraviti z Kitajsko, ampak tudi um, je globalsko, globalno pomemben in sicer tako imenovani war of talents. Torej, kako uh, bomo izravnali ta primankljaj inženirjev in strokovnjakov Um, kmalo bomo lahko zasedli šele vsako drugo delovno mesto na teh področjih. Um, posebej pereč eh, je problem pri inženirjih. Um, nek kolega mi je recimo povedal, da bo v naslednji generaciji eh, v Nemčiji manjkalo kar 95 tisoč inženirjev. In nekateri mi se zdi, da je ta številka še večja. Torej obstaja velik boj za te talente in ne moremo ohraniti visoke produktivnosti, če te, v ta boj ne bomo vstopili. Žal mi je, da moram reči, enostavno se moramo boriti um, za boljše migracijske pogoje, pogoje za boljše uh, priseljevanje, za nove kanale. Um, zato se moramo enostavno truditi. Evropska industrija živi od tehnologije, živi pa tudi od tolerance, to vsi vemo. Strpnost je pomembna in ima ključno vlogo pri tej naši razpravi. Tako da bi zaključil z boljšo komunikacijo z našimi eh, prebivalstvom. Industrija enostavno mora bolje komunicirati s prebivalci. Hvala lepa. Gospa Grostet, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot poročevalka v Senci v imenu e LS želim čestitati gospodu Langeju, poročevalcu, za kakovostno pripravljeno poročilo. Nekaj točk je, ki bi jih lahko nekoliko bolj razdelali. Kar pa zadeva notranjo politiko Evropske unije. Gospod Lange nam je govoril o problemu državne pomoči podjetjem. Seveda je to težava, ki jo imamo. Imamo evropska pravila, vendar pa to niso pravila, ki bi veljala po celem svetu. In eh, soočamo se s problemom izkrivljanja konkurence zaradi tega. Zato moramo to vprašanje državne pomoči natančno preučiti, tako da bomo državne pomoči upoštevali tudi, ko gre za našo konkurenčnost. Ker pa zadeva spodbujanje naše eh, industrijske politike, želim dati en eh, primer Airbus. Airbus eh, eh, šteje za uspeh, ampak danes Airbusa ne bi bilo, če bi spoštovali sedaj veljavna prestroža previla. In to kaže, da imamo pred seboj realen problem. Kajti eh, v tem primeru moramo razmišljati o vprašanjih financiranja, naš poročevalec je govoril o Evropski investicijski banki, mislim, da moramo odpreti vprašanje lastnih sredstev te banke. Mislim, da lahko poskušamo pripraviti nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Industrija potrebuje dolgoročno vizijo. E, industrija, gospodarstvo se boji negotovosti in danes mi stalno ustvarjamo to negotovost za našo regulacijo, eh, in stalno govorimo o eh, podnebnih spremembah in potem eh, Evropska komisija eh, neprestano mori za temi minus 20, minus 30 in na koncu koncev industrija ne ve več, kako investirati in kako se pripraviti za prihodnost. In to je resno. Prisiliti se moramo, da bomo imeli stališča in se teh stališč potem držali, tako da in jih ne bomo neprestano spreminjajo. Potem je tu še vprašanje standardizacije in pa eh, vprašanje naših tovarn. Eh, Tovarne moramo obdržati. V industrijski politiki brez tovarn ne moremo govoriti. Dala vam bom primer. Vsi poznate projekt Galileo. 14 od 30 satelitov eh, je bilo zaupano nemški majhnemu podjetju na podlagi javnega razpisa. Ampak problem pa je, da je ta nemška podjetje Eh, Združenim državam dalo v podizvedbo 14 eh, od teh satelitov. To ni sprejemljivo. Vse moramo narediti, da se bomo takim stvarem izognili. Potem potrebujemo tudi informacije o kakovosti evropskih eh, proizvodov. To je to veliko vprašanje Made in Europe. Za Made in Europe bomo lahko spodbujali kakovost naše industrije. Eh, veliko krat pogovarjam, eh, se pogovarjamo o zmanjšanju upravnega vremena. O tem govorimo že cela leta. Eh, in na področju raziskav in razvoja je treba ustrajati na eh, zasebno javnem partnerstvu. Ravno kar smo izglasovali poročilo gospe Karvaljo o poenostavitvi iz vajanja okvirnega raziskovalnega programa. To je, to je zelo pomembno. Prav tako smo podarili, da so lahko eh, inovacije uspešne le z ustreznim obveščanjem. V aeronautiki recimo je treba na leto zaposliti 12 tisoč inženirjev. In trenutno im, eh, lahko Evropa zagotovi 9 tisoč. Eh, inženirjev na leto. In tu imamo deficit, se pravi, moramo izboljšati usposabljanje in izobraževanje na univerzah v Evropi. Potem je tu še vprašanje intelektualne lastnine, to je bilo povedano. Naj pa povem, da želim, da govorimo tudi o evropskem patentu. O, o tem govorimo že eh, leta, Eh, in zaradi vprašanj in težav z eh, prevajanjem patenta še vedno tega patenta ni. Ne moremo vsega zaščititi. Naj vam povem, v eni od držav članic EU smo našli kitajske pneumatike in te eh, kitajske pneumatike so identične eh, Eh, na prvi pogled evropskim, ampak so slabše kvalitete in so nevarne. Zato rabimo večje kontrole. Danes so kontrole na naših mejah. Naprimer, ko gre za drogo, za ponarejena eh, eh, zdravila, tu kontroliramo, ampak ne pa vsega. In s tem, ker ne kontroliramo tudi drugih proizvodov, škodimo naši evropski industriji. In jasno je to tudi problem zunanje dimenzije industrijske politike. Mislim, Eh, da je to poglavje, ki eh, ga moramo vključiti. Tu moramo govoriti o dostopu do trga. Včeraj smo govorili tudi o načelu vzajemnosti. To načelo vzajemnosti mora veljati tako, da se bomo izognili socialnemu in okoljskemu dumpingu. Naj zaključim. Naj še enkrat podarim, kako pomembno je zagotoviti označevanje Eh, produktov, potem boj proti ponarejenim proizvodom. Mislim, da je tu eh, veliko zadarediti, to, kar je kolegica povedala prej je pomembno. In poročevalec je omenil tudi vprašanje surovin. Seznam 14 surovin imamo. Eh, ta seznam je naredila Evropska komisija in poraba le teh naj bi se v 20 letih potrojila zaradi, raz, zaradi razvoja zelenih tehnologij. Evropska unija zato potrebuje pravo realno zunanjo politiko, da bo zaščitila svoje lastne sorovine. Tu moramo biti zelo pozorni. To sem vam hotela povedati. Naš poročevalec je govoril o horizontalnem pristopu, ampak mislim, da potrebujemo tudi Eh, sektorski pristop, mislim, da sta oba pristopa v redu, sama bom pripravila nekaj predlogov sprememb, tako da bom poskusila nekoliko obogatiti eh, poročilo gospoda Langa. Mislim, da moramo Evropski komisiji in svetu predložiti poročilo, ki bo vse bovalo strategijo. Tu ne gre za industrijsko politiko, gre za eh, pravo industrijsko strategijo, ki jo potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa, se zahvaljujem. kot poročevalec v senci sem prepričan, da bi k naši razpravi o eh, industrijski politiki v tem globalnem svetu eh, povedal to, da je gre za zelo zapleteno področje in zelo obširno področje. Težko je najti jedro zadeve in se izogniti tega, da samo v prazno filozofiramo in ne pridemo do zaključka. Sam se lahko identificiram z veliko zadevami, recimo na področju, kjer lahko pomagamo naši industri, industriji pri pospešku, pri inovacijskem krogu. Seveda moramo v Evropi spodbujati raziskave, predvsem tam, kjer imamo evropska sredstva na razpolago. Na ta način se lahko izognemo eh, precej, precejšnjemu kompliciranju zadev. Skratka, jasno mora biti, kako bomo lahko industrijo finančno podprli. Kajti jasno je, da naša industrija ima eh, opraviti tudi z makrookoljem. In ne moremo se odločiti samo za en sektor in podprijeti enega sektorja. Kar je povedala moja predhodnica, je nekaj, kar imam tudi sam za osrednjo težavo in tudi za eno od področji, kjer lahko najbolj pomagamo. Pa seveda za izobraževanje in usposabljanje delovne sile. Naš eh, visokošolski sistem moramo v tem smislu podpirati in že vnaprej se moramo zavedati določenih deficitov, recimo letalski inženir ali pa um, strokovnjak za energijo ne nastane iz danes na jutri. Pa tudi ne v treh letih, recimo. To so študiji, ki trajajo kar nekaj časa. Zato moramo zelo intenzivno iskati primerne, usposobljene ljudi, ki bodo v stanju uskočiti v teh sektorjih in delati na teh področjih. Zato menim, da kot Evropa ne smemo um, delovati po nekem procentualnem merilu, ampak moramo res iskati uh, tiste osebe, ki imajo točno take zahteve, da lahko delajo na nekem strokovnem področju. Jasno je, da je um, konkurenca na globalnem trgu trda in tu ne gre za to, ali bomo v nekem sektorju imeli ustrezne cilje. Ne, potrebujemo eh, dobre izdelke z veliko dodano vrednosti, eh, ki so inovativni in nas bodo popeljali v prihodnost. In vprašanje je, ali bomo mi kot evropska institucija, pa tudi nacionalne vlade, um, industriji mogoče onemogočili ali pa jim otežili z preveliko eh, birokracije, da ne bodo mogli biti uh, učinkovito inovativne in hitro inovativne. Tukaj je ogromno birokracije. Slišali smo že o težavi označevanja. Ali ne bo to vodilo do tega, da bo industrija imela še više stroške zaradi tega? Saj, morali, eh, saj bo vsak izdelek stal nekoliko več, zato ker bomo industrijo prisilili v to, da bo eh, določene stvari izdelovala mm, v določenih državah. Mislim, da gre pri nas predvsem za to, da ne le, da bomo regulirali in predpisovali, ampak moramo delovati zavestno in zavedno. Zavedati se moramo naprimer tega, da bomo z preveliko birokratizacijo zmanjšali našo konkurenčnost in jo ogrozili. Vsi si želimo, da bodo naši izdelki um, uspešni na globalnem trgu. Ta trg pa igra trdo igro. Ena izkušnja iz Češke, recimo. Ko govorimo o spodbudi in um, spodbujanju zelenih tehnologij, vam želim povedati, da ima Češka uh, danes veliko težavo, s katero se bori naše podpore in subvencije za um, solarne celice in za, na področju fotovoltaike torej nismo dobro uredili in zaradi tega na češkem, so na češkem nastali uh, visoki stroški in nekatere um, industrije morajo zaradi tega zalagati denar. Torej, cilj je bil dober, izid je pa slab. Zato se moramo vedno spraševati, ali bodo naše odločitve privedle do tega, da bodo posamezne industrijske veje imele dobiček ali pa bodo naenkrat delovale v slabših pogojih kot doslej. Menim, da je naša razprava zelo pomembna, da se moramo intenzivno ukvarjati z to tematiko, saj je resnično pomembno, da se moramo intenzivno ukvarjati z to tematiko, za številne sektorje, industrije in za celotno evropsko gospodarstvo. Industrija je namreč bistvena, ko gre za uspeh našega gospodarstva. To ni bančni sektor, na primer. Ne, gre res za industrijo in za industrijsko politiko, ki lahko usodno pripomore k temu, ali se bomo uveljavili na globalnem trgu ali ne. Hvala lepa. Ja, ich. Hvala lepa. Slišal sem zelo veliko dobrih pripomb v osnutku poročila kolega Langeja in sem hvaležen za vso delo, ki ga je opravil, predvsem na področju ciljev in vizij za enotno evropsko industrijsko politiko tukaj je veliko potencijala za strinjanje, za dober konsens. In tu gre za neke vrste, če lahko v navedkih rečem, zeleno um, industrijo. Torej, če se tu um, osredotočamo na energetsko učinkovitost in učinkovitost surovin, uh, je to zelo dobra podlaga za to, če hočemo v, eh, tudi v prihodnje v Evropi imeli moč, imeti močno energi, in energijsko učinkovito industrijo in da ne bodo eh, viri uhajali v druge svetovne regije in države. Ampak, če damo vse te cilje na stran, je meni pomembno tudi osnovno razumevanje za industrijsko politiko. In zdi se mi, da je zelo pomemben delež naš, eh, naše razprave tukaj eh, ta, da nekaj stvari razčistimo. Naprimer, sploh nisem za nikakršno um, vmešavanje na področju industrijske politike ali za kakršenkoli protekcionizem, ampak ne vem, če sem prej to dobro slišal, ampak če je kolegica prej problematizirala, da nemško podjetje uh, um, preneslo svoje um, um, produkcijske možnosti celo na američane, je to malo smešno. Torej, če ne bomo prodajali niti več američanov, um, je to precej eh, problematično razumevanje industrijske politike. Zato se mi zdi pomembno, ali, da se osredotočimo na horizontalne dejavnike ki nam bo omogočil jasno izraziti naše um, prednostne naloge pri industrijski politiki in da se ne bo vedno vsak vtikoval v vse in to sem pripravljen potreti. Potem pa gre tukaj še za vprašanje sredstev in instrumentov. In na tej ravni, priznajmo si, smo res najslabši. Kajti na evropski ravni um, njim ravno učinkovitih možnosti za delovanje na tem področju. Tukaj um, vas pozivam k radikalnim spremembam. Mogoče nima smisla, da zapišemo vse, kar lahko naredimo, uh, da bodo potem vsi drugi delali ravno mm, tisto, kar smo napisali, da naj ne bi delali. Torej, vprašanje je, kar lahko Evropska unija naredi iz svoje strokovne kompetence na zven in seveda se bomo borili za to, da bodo enako delovali tudi vsi drugi, ki imajo ustrezne kompetence. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Feber. Ja. Poročilo našega tovariša Verta Langa je zelo bogato, zelo gosto. Ga bomo še obogatili s svojimi predlogi sprememb. Ne bi se spuščal v podrobnosti, pozoren sem bil zlasti na to, kar pravi o eh, potrebi po celoviti evropski industrijski politiki in tudi o potrebi, da se vključe tudi socialna in okoljska dimenzija v eh, sporazume o prosti trgovini, to se mi zdi zelo pomembno. Ravno tako uh, sem pozorno prebral tisto, kar eh, piše o eh, surovinah. To je dokaj novo v naših razpravah. Dovolite mi, da se tu omejim na dve ali tri, štiri pripombe. To se mi zdi, da manjka. In tu bi bilo potrebno pripraviti predloge sprememb. Prvič, mislim, da da v takšnem poročilu o industrijski politiki ne moremo enostavno obiti vprašanja financiranja. Tega ne moremo narediti. To je kriter kredibilnosti. Eh, eh, eden od filozofov, mogoče Machiavelli, je rekel, da je denar vzrok vojn, ampak denar, eh, denar je tudi tisti, ki omogoča razvoj industrije. In Sedaj eh, potekajo proračunske razprave. Evropski svet želi znižati evropski proračun do leta 2013. Eh, Skratka, to pomeni, da ne bomo mogli dobiti denarja iz evropskega proračuna. Predsednik odbo, eh, naše komisije, Jose Manuel Barroso, je v svojem eh, govoru o stanju unije določil tiste vire, ki so namenjeni Evropski uniji za, eh, za to, da izda obveznice, evro obveznice, s katerimi bi eh, se financirala infrastruktura in investicijski programi. V tem govoru pa je omenil tudi davek na eh, finančne transakcije. Eh, to ni nekdo z leve. Eh, ki bi govoril o takih stvari. A, e, to, ni nekdo, ki bi napadal na, e, našo unijo, ampak to je rekel predsednik e, Evropske komisije in zato ga primimo za besedo. Kajti, če želimo resno jemati to, kar nam predlaga Bert Lange v svojem poročilu, moramo zagotoviti tudi denar sicer se bo zgodilo tako, kot se je zgodilo pri Lizbonski strategiji. Cela vrsta odličnih namenov, ki pa ostanejo mrtva črka na papirju. Seveda lahko računamo tudi na države članice, ampak tako kot jaz tudi vi veste, države članice sedaj tekmujejo v neke vrste eh, lepotne tekmovanja, katera bo najbolj stroga, katera bo naj, eh, najbolj. Eh, Eh, zahtevna, ko bo prišlo uh, do zmanjševanja deficita. Torej ne moramo se delati tu uh, nobenih uh, alozij. Če bomo imeli usmeritve, bomo lahko tudi v zvezi s financami, bomo to stvar lahko vzeli resno. Če pa. Mm, uh, mi menimo, da je to čisto drugi problem, da to sploh nima mm, zveze s tem poročilom, da finance nimajo kaj iskati tu, potem pa eh, bomo imeli spet en eh, papir, katerega cilje ne bodo nikoli uresničeni. No, potem še nekaj, to je pa plus, ki ga prinaša to poročilo. Gre za vse, kar je povezano s eh, koordinacijo s usklajevanjem industrijskih politik držav članic. Naš poročevalec zato govori o celoviti industrijski politiki. Z drugimi besedami, v Evropi se moramo izogniti podvajanju. Če Nemčija, Italija, Francija bi združijo za proizvodno čistega, hibridnega, uh, vozila, bi tako vozilo bilo zelo hitro na trgu. Skratka, treba je narediti za uh, industrije bodočnosti tisto, kar smo znali narediti na področju aeronautike. Skratka, gre za sodelovanje. Kadar ni veliko denarja, ne smemo tega denarja razmetavati, ampak ga je treba združiti. To velja tudi za druga sredstva. Tretji element in to je tudi vprašanje, ki predstavlja resne težave. Uspeh evropske industrijske politike je odvisen tudi od denarne politike. Eh, denarna politika mola biti primerna. Ravno tako je industrijska politika eh, eh, odvisna od eh, konkurenčne politike, ki bo nekoliko manj dogmatična, kot pa je sedanja. Monetarna politika, ustrezna monetarna politika. Jasno, če bomo spet imeli predsenjen evro, po drugi strani pa bomo imeli podsenjen one, po tretji strani pa tudi podsenjen recimo dolar, potem lahko naredimo, kar hočemo, pa ne bo nič pomagalo, kajti eh, v tem primeru bo eh, vse naše napore izničila ta nelojalna konkurenca. Tako kot imajo ZDA, eh, Kitajska, Japonska eh, določeno eh, politiko menjalnega tečaja, določeno eh, monetarno politiko, jo mora imeti tudi Evropska unija. To je zelo, zelo pomembno. Take politike sedaj ni. E, če se bomo odločili, da je industrijska politika prednostna in to, to se moramo odločiti, kajti v, to moramo tudi napisati v besedilo. In če se tako odločimo, moramo povedati tudi, da je e, evropska industrijska baza ogrožena. Izgubljamo dele e, trga, tržne deleže razen Nemčije mogoče. No, ampak moramo povdariti, da je reindustrializacija prioriteta Evropske unije. To pa pomeni, da voluntaristična politika, s katero bi spodbujali nacionalne nacion, eh, šampione, tudi pomembna. Eh, komisijo, eh, komisijo so trikrat obsodili. Eh, za to, ker je obsodila združevanje evropskih podjetij. Ampak tako ne bomo pomagali evropskim šampionom, ki so tudi eh, svetovni eh, šampioni. Kajti eh, neko podjetje ne more postati poglavitno na svetovnem trgu, če ni najprej najpomembnejše na evropskem trgu. In potem zadnja točka. Zadnja točka pa se nanaša na probleme nelojalne konkurence. Bert Lange je govoril o tem, kar se dogaja v zeleni tehnologijah. Kitajska se je odločila, da bo prva svetovna proizvajalka na področju zelenih tehnologij, tako kot posod drugje. E, kitajci tre, trenutno nimajo dajatov na oglik in sedaj pa so se odločili, da bodo prvi v vseh sektorju in imajo tudi sredstva za to to, kar pa delajo na področju zelene tehnologije, imajo načrt 580 milijard dolarjev za investicije. To je ogromno denarja. 38% tega denarja pa se investira v industrije bodočnosti in na prvem mestu v zelene tehnologije. Kitajci prakticirajo pri slednjem vse oblike dumpinga brez vsakršne oblike, vključno s finančnim dumpingom. Se pravi, državne banke dajejo podjetjem, državnim podjetjem, vas potreben kapital, poničali stopni, potem Eh, po drugi strani občine eh, dajajo, dajajo eh, zemlišča in potem postajajo prvi na področju veternic, na področju sončne energije in potem preplavijo naš trg s svojimi proizvodi. In vprašanje, ki ga postavljam poročevalcu, je, kaj pa mi delamo v teh okoliščinah. Gre za to, da tu govorimo o industrijah bodočnosti, ki se masivno su. Eh, venciniramo, kaj bomo eh, delali, ali bomo ostali prekrižanih rok, ali bomo eh, samo vključevali klauzule proti socialnemu in finančnemu dumpingu. Jaz sem sovražen protekcionizmu, ampak sem pa zato, da se zaščitimo tudi mi, tako kot se drugi zaščitijo. Američani so zelo svobodjaški na področju gospodarstva, ampak se tudi znajo. Uh, uh, zaščititi. Ampak kitajski, kitajci po drugi strani so eh, hiperliberalni gre, eh, za druge in eh, hiperprotekcionistični, ko gre za njih. Skratka, ne moremo pričakovati, da bojo vsi sledili nam, ampak kajti to bi bilo naivno, kapitalizem, ki se razvija na kitajskem, ni liberalni kapitalizem. To ni liberalizem, to je državni liberalizem, ki sloni na državnih gigantih in ki ima na razpolago ogromne kapitala, ki je povezano z šipko potrošnjo. 35 odstotkov samo eh, po, eh, eh, predstavlja potrošnja eh, od BDP-ja. V ZDA je to 75 odstotkov. In to pomeni, da moramo Eh, spremeniti tudi naše, eh, naše, naša pravila v zvezi z eh, izdajami delnic. Hvala lepa. Hvala. Drage kolegice in kolegi, pet se vas je še javilo k besedi, potem še komisija in poročevalec. To bi pomenilo, da ima vsakdo na voljo samo minuto in pol. Sicer ne bomo vsi prišli na vrsto. Če hočemo biti pošteni in dati vsem možnost, da govorijo, moramo biti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 za zelo uravnoteženo poročilo. Ko govorimo o obnovljivih virih energijah in ko govorimo o, upor o uporabi le teh v drugih sektorjih, govorimo o gospodarski in industrijski politiki. Tu pa je še drugo vprašanje, ki mi je zelo blizu. Eh, gre, gre za to, da uh, moramo razmisliti o razvoju več smerih. Poročevalec je govoril tudi o pomenu surovin v današnjem svetu. Des, po, pomembno je, eh, da tako podjetja kot vlade več prihranijo. Ampak Eh, stroški dela eh, se često eh, omenjajo kot veliki stroški, kot veliki zadatek, ampak predstavljajo samo 25 odstotkov vseh stroškov, medtem ko surovine predstavljajo 40 odstotkov. Zato moramo bolj gospodarsko razmišljati, tudi upoštevajoč te vidike. Še ena stvar, ki jo želim povedati in še vedno govorim o surovinah. Poskušati moramo spodbujati Eh, pristop od zipke do zipke, se pravi ponovno eh, uporabo, stalno ponovno uporabo in eh, recikliranje materialov. In to moramo vključiti tudi v našo industrijsko politiko. Gospod Enan je naslednji. Nisem razumel svojega imena, nič hudega. Zelo hitro. Zelo sem zadovoljen s smerjo, v katero se je razvila ta razprava. In slišali smo nekaj radikalnih stališč v, e, v zvezi s financami. Zakaj? E, v krizi smo videli, da je se Nemčija bolje odrezala kot Francija, zato ker se je Nemčija odločila e, za pomemben gospodarski nacionalizem v treh številkah v Nemčiji se proda več nemško proizvedenih avtomobilov kot v Franciji. In to se potem pozna tudi eh, druge eh, v plačah v eh, proračunu. Torej, nujno je, da se vrnemo k močni industrijski politiki in Evropska unija potrebuje eh, takšno politiko. Zakaj? Govorili smo o. Eh, o odpadkih. Eh, dali smo evropske subvencije, da so se odpadki odstranjevali čim bliže mesta, kjer, se, kjer nastajajo. In podobno moramo narediti proti industriji, tako da se eh, bodo. Uh, da se bodo proizvodi tudi potrošili čim bliže mesta proizvoda. Ja, financiranje ja, ampak treba je tudi zagotoviti nova delovna mesta. Slišal sem, eh, pazite, intervencionizem in kot gospod Groset in gospod Weber pravi, ne bodimo eh, naivni ne, nič ne bo pomagalo, če se bomo obnašali kot eh, angeli. Američani se z dolarjem igrajo kot z jojo. Američani delajo vse, samo da dobijo eh, tržne deleže. Ne govorimo niti o Kitajski. Kajti, eh, ja, evropska strategija, ampak ne. Eh, tržnim zakonom Eh, in eh, naredimo vse, da bodo industrije prešle nazaj na evropski trg. Eh. Hvala, gospa Herco. Hvala, predsednik. Vem, da me ne vidite, ker sedim na levi, ampak vseeno bom kratka, ker ste že mi dali besedo. Mislim, da je dobro, da dokončno govorimo o tem, da hočemo industrijsko politiko, ampak ne v politiki notranjega trga, konkurenčnosti in drugih politik, ampak samostojno industrijsko politiko in mislim, da je to pionirsko delo, ki ga je upravil poročevalec Lange. Pohvala za to. Drugo. Strateški cilj moramo dogovoriti za to industrijsko politiko, ki jo hočemo imeti. Kar zadeva storitve, tu smo zelo ponosni. 80 odstotkov storitev v Evropi. Vsako leto imamo boljše rezultate. Če pa hočemo zagotoviti zakonit trg dela, in to je kriza pokazala, potrebujemo industrijsko politiko, zlasti pa v Evropi. Naslednje. Industrijska politika mora biti tako inteligentna, kot tudi učinkovita in v to smer bom pripravila tudi predloge sprememb. Ne bom sedaj govorila o njih. Bi pa želela nekaj časa spregovoriti o sodelovanju. Sodelovanje pomeni včasih tudi spajanje podjetij, združevanje podjetij potem eh, na različnih kontinentih, ko gre za ustvarjanje dobavnih verik. Velika podjetja so dosegla sinergije. To vidimo med kontinenti, v sektorjih in med sektori. In čez 20 let bo imel vsak proizvalec avtomobilov IKT, Google ali Microsoft bo imel uh, sektor za proizvodnjo avtomobilov, če bo se skupaj šlo tako naprej. In uh, verjetno se bo tako zgodilo, zato se moramo v Evropi dobro organizirati, da bomo uh, prevzeli vodilno vlogo pri teh trendih. In pri tem moramo biti inteligentni, ko razvijamo strategije. Združujejo se v tele, eh, telekomski sektor in energetski sektor. Torej, to združevanje gre v vse smeri in to mora biti del naše industrijske politike. In še zadnja stvar. Govorimo o finančnih eh, vidikih in osredstvih, ampak še nekaj bolj pomembno kot denar. V Evropi moramo imeti okolje, ki bo eh, naklonjeno investicijam v industriji. Da, da, povsod po Evropi imamo primere, da države članice niso pripravljene vlagati v industrijo. Gre za celo vrsto zapletenih postopkov, za dovoljenja za ustanovitev novega podjetja ali je to varne. Mislim, da je to tudi zelo pomembno, če hočemo imeti najboljšo industrijsko politiko v Evropi, kar jo želimo. Hvala. Hvala, kolegica Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să... Hvala, gospod predsednik, za besedo. Dovolite, da navržem nekaj zamisli, ki se mi porajajo pri tem poročilu, ne da bi poskušala, ne vem, usilevati nekaj komu. Industrijska politika na področju sorovin se mi zdi, da bi bila zanimiva in vsaka pobuda na tem področju bi bila dobrodošla. Kajti Zagotavljanje eh, surovin je zelo pomemben element industrijske politike v Evropi. Znano je, da je poraba energije nekaj, kar se lahko zmanjša, če se industrija ustrezno razvija. Če želimo, da industrija deluje z vsemi zmogljivostmi, potem pač moramo računati z določeno potrošnjo energije. Tam, kjer je prišlo do zapiranja podjetij, zlasti industrijskih, pa bi bila morala potrošnja energije se znižati. Vedno se ni. Bistveno je torej, da moderniziramo naše industrijske obrate, naprave. Če bomo zagotovili ustrezna finančna sredstva v ta namen, bo do evropska podjetja, zlasti v vzho, na vzhodni Eh, v vzhodnji Evropi moč modernizirati tako, da bodo bolj eh, učinkovita sestališča energije in porabe surovin. Še nekaj. Tudi sindikate moramo pritegniti v te razprave. Priprava industrijske politike na evropski ravni je tesno povezana s zaposlovanjem v Evropi. Tudi akademike, univerze in tako naprej moramo pritegniti v ta proces in moramo skupno odločati, kakšne naj bodo prihodne. Eh, znanja in kompetence eh, naših delavcev. Hvala, gospod Gerek. Gospe in gospodje, brez protekcionizma, državnega protekcionizma, se mi zdi, da ne moremo razviti industrijskih obratov ne v posamezni državi, ne v Evropski uniji kot celoti. Tudi socialno plat tukaj moramo upoštevati. Naj vam dam primer dogajanja na polskem. Ja, ja, ura ne teče pravilno, gospod predsednik. Kaj se je zgodilo na polskem? V preteklosti smo se odpirali Evropi, svetu, brez načela vzajemnosti. In polska industrija je doživela popolno katastrofo, uničile so jo mednarodna podjetja, ki so bila finančno uh, sposobna in kupila so nekatere naše obrate in podjetja in jih potem takoj zaprla. In to je seveda vplivalo tudi na naš državni proračun, kajti davki so šli v druge države, v druge dele tež, eh, sveta te velike multinacionalke pač plačujejo drugo od eh, davke. Tak primer je Fiat. Fiat je za, nič, eh, za nekaj denarcev, grošev bi lahko rekli, kupil in uh, zaprl tovarno na polskem, ki je proizvajala Fiat Pando. štirje odstotki uh, zaposlenih so iz cele Polske izgubili delo. Ampak seveda to je pomeni izguba davkov, socialnih prispevkov in še cele vrste drugih zadev. Urediti moramo tudi davčno politiko, če hočemo to uh, postaviti na prave noge. Moramo biti malce protekcionistični in moramo uh, omogočiti podjetjem, da doživijo oživitev. Hvala, gospod Jarek, sedaj pa gospod Bergman v imenu komisije. Hvala, gospod predsednik. Ne smemo pozaviti novih pobud Evropske komisije. To je del Evro, strategije Evropa 2020 gre za vodilne pobude, ki jih tukaj pripravlja komisija. No, cilj, cilj se ni spremenil. Cilj je podpreti močno diversificirano in konkurenčno industrijsko bazo v Evropi. Ne smemo pozabiti, če hočemo imeti uh, uh trajnostni razvoj industrije, potem konkurenčnost je to tudi v srčiki poročil komisije. Uh, Kakšna je konkurenčnost? Stroškovna, cenovna in inovativna konkurenčnost je tukaj pomembna. To je povdarjeno tudi v našem kontekstu, to je povdarjeno tudi v poročilu gospoda Langeja, da ni trajnostnega razvoja brez konkurenčnosti in ni konkurenčnosti brez inovacij. Ravnotežje v osnutku poročila je, mislim, da doseženo. Eh, gre eh, za trajnostni razvoj, vendar se mi zdi, da po drugi strani gospod Lange ni dovolj konkurenčnosti vseh vidikov lete upošteval. Še tri stvari, ki jih je treba povdarjati v sporočilu komisije in eh, to bi bilo dobro povdariti tudi v osnovku poročila. Tri elementi so tukaj pomembni. Najprej treba je razmišljati o vrednostnih verigah. Verig, dobavna veriga in druge verige. Izogniti se moramo temu, da bodo naše vrednostne verige postale nekonkurenčne in da jih bodo selili nekam drugam. Vsi sektori, vsi elementi v tej verigi so pomembni. Ne smemo dati prednost enemu sektorju na račun drugega. Recimo, da rečemo, samo čiste industrije bomo razvijali, pozabili pa bomo popolnoma na energetsko intenzivne industrijske panoge. Drugo, koncept nacionalnih industrijskih panog, to je nekaj, kar spada v preteklost. To ni več možno. Danes govorimo o mednarodnih industrijah in industrijskih panogah in moramo tukaj razmišljati vsaj v evropskem okviru, če ne svetom. Tretje, druge politike tudi vsebujejo neko komponento industrijske politike. Če govorimo o podnebni politiki, energetski politiki, gre za pospeševanje obnovljivih virov energije in tako naprej. In to vse je že industrijska politika. To pa seveda ima neko posledico, evropsko vodenje in upravljanje, kot pravi komisija, se mora izboljšati, moramo biti, iti v smeri bolj inteligentne politike. In še ena stvar na koncu, ki se mi zdi, da je ni v tem poročilu. Včasih smo preveč skromni, da ne rečem plašni, in ne znamo poudarjati lastnih prednosti. Imamo trg za 500 milijoni potrošnikov, 200 eh, milijoni um, podjetij in 50 milijoni podjetnikov. In to je naša prednost. Po drugi strani pa seveda ne moremo delati naprej tako kot v preteklosti. Vsi ti se morajo začeti povezovati. Druge regije sveta se zelo hitro razvijajo in tudi razvijajo infrastrukture, ki konkurirajo našim. Zato moramo biti bolj ambiciozni, moramo zmanjšati transakcijske stroške poslovanja v Evropi in ustvariti moramo kritično maso ekonomije obsega, torej eh, od česar ima Evropa lahko koristi, to pa je nekoliko še zanemarjeno. Mislim, da je to treba bolj upoštevati. Kot sem rekel, 27. oktober je predvideno sprejetje sporočila komisije. Se, veselimo se nadaljnih razprav z poročevalcem in poročevalci v senci o tem poročilu želim, da moramo, želim, da govorimo z istim glasom, tako komisija kot tudi parlament. Hvala, sedaj pa še poročevalec Bernd Lange. Hvala, predsednik. Hvala vsem za zanimive pobude. Sveda ne morem uh, odgovarjati vsem. Mnoge od vaših eh, predlogov sem tudi sam poskušal upoštevati, ker so mi blizu naprimer vprašanje notranjega trga. Ampak problem, ki sem ga imel pri oblikovanju, je bil naslednji. Nora mi je rekla, 12.500 znakov je največ, kar lahko v tem poročilu zapišete, zato se mora biti selektivni, nisem mogel vsega vključiti ven. Seveda bom poskušal razmisliti, kako to popraviti z nekaterimi predlogi sprememb. Teh se veselim. Gospa Grostet je omenila poročilo Mus Muskadini in res je tudi uh, z drugim odborom, ki je pristojen, zato se moram povezati. Čisto ob koncu naj rečem, da se veselim vaših predlogov sprememb. Prosim pa vas, da jih tako oblikujete, da bodo res osredotočeni na evropsko industrijsko politiko. Torej zahtevajte tisto, kar je realno moč doseči. V tem smislu hvala vsem in veselim se nadaljnih eh, prijetnih razprav. Tudi jaz se zahvaljujem, gospod Lange, na svet. Če hočete več pisati kot teh 12.500 znakov, pa napišite knjigo. Hvala, s tem smo končali za danes do povdne, ob treh bomo nadaljevali. Nasvidenje.